mestu FIASA. Prisrčno pozdravljeni, gospod eh, predsednik, takoj vam predajam besedo. Spoštovani gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik Evropske komisije, spoštovani predsedniki političnih skupin Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. Spoštovani člani Evropske komisije, člani in članice parlamenta, pozdravljeni. V veliko čast mi je, da sem danes tukaj z vami na zasedanju Evropskega parlamenta. To je forum evropske demokracije in z vami želim deliti našo vizijo Evropske unije. Rad bi vam tudi predstavil prednostne naloge prvega ciprskega predsedstva svetu. Najprej bi rad izrazil svoje spoštovanje Evropskega parlamenta zaradi nalog, ki jih opravlja v tem, da brani temeljne pravice eh, ljudi. Poleg tega želim povdariti svoje osebno zadovoljstvo, eh, ker je z Lizbonsko pogodbo parlament postal sozakonodajalec skupaj s svetom. S tem ukrepom bo Evropska unija postala še bolj demokratična. Gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, Cipr bo prvič prevzel eh, predsedstvo svetu in to se bo zgodilo v času, ko gre Evropska unija skozi težke čase. Gospodarska kriza je še posebej huda v določenih državah članicah in Evropska unija je pod velikim pritiskom. Pred nami so številni izzivi in ti izzivi zahtevajo evropske rešitve. Zato moramo pogledati izvor Evropske unije. Po vojni eh, nismo imeli nič, pa smo bili pogumni in tudi zdaj je čas za pogum moramo se vrniti k izvorni viziji ustanoviteljev Evropske unije. To je bila vizija demokracije, pluralnosti in pravičnosti in v času krize je še bolj nujno, da pokažemo solidarnost in da se lahko zanesemo na boljšo in učinkovitejšo Evropsko unijo. To dolgujemo vizionarjem in ustanoviteljem Evropske unije. To dolgujemo tudi mladim našim otrokom in vnukom. Če si želimo boljše Evropske unije, bomo morali iti po tej poti in zato nas prosijo vsi evropski državljani. Nalogo imamo, da upoštevamo potrebe naših sodržavljanov. Narediti moramo vse, kar je v naših močeh, da bomo tem eh, državljanom pomagali. Potrebujemo Evropsko unijo rasti, blaginje in v tem polletju bomo delali brez prestanka in po svojih najboljših močeh, da bomo Evropsko unijo peljali naprej. Radi bi nadaljevali z eh, vsemi pobudami, ki zagotavljajo boljšo Evropsko unijo, ki služi evropskim državljanom. To je naš političen cilj, splošen političen cilj za čas ciprskega predsedstva. Upam, da bomo pri tem prizadevanju lahko uh, računali na vse evropske institucije, še posebej pa na Evropski parlament evropska struktura je že šla skozi različne krize v svoji zgodovini. Ta um, družbeno-gospodarska kriza kot rezultat svetovne gospodarske krize pa je postala glavni izziv, s katerim se mora Evropska unija soočati od svojega nastanka naprej. To je pod vprašaj postavilo kohezijo v Evropi in pa eh, blaginjo evropskih državljanov. In s tem so se zamajali temelji. Mm, glede ukrepov, ki so bili potrebni na prednosten način, je bilo nekaj dvomov. In okrepiti je treba predvsem kohezijo in blaginjo državljanov. Vsi skupaj bi to lahko dosegli na boljši način. Evropska unija bo uspešno prestala vse težave, s katerimi se sooča. O tem sem prepričan. Evropska unija mora iz krize iziti močnejša. In to je kriza, ki je spodkopala tudi zaupanje številnih naših sodržavljanov v Evropsko unijo. Mislim, da lahko iz te situacije izidemo uspešni. Seveda, če bomo ponovno pridobili zaupanje evropskih državljanov v evropske institucije. Metoda skupnosti je pokazala svojo učinkovitost, ko je šlo za zaščito naših interesov in to moramo zagotoviti še naprej. V Evropski uniji je treba pre, prek solidarnosti in kohezije to še poglobiti in mislim, da je to najboljša pot za to, da se na uspešen način soočimo s trenutno gospodarsko in družbeno krizo. Dragi prijatelji, če želimo uspešno pozdraviti rane, ki jih je povzročila kriza, bomo morali Eh, hkrati narediti pravo diagnozo vzrokov teh problemov. Morali bi narediti temeljito študijo mhm, eh, temeljnih razlogov za to družbeno-gospodarsko krizo. Eh, moramo biti sposobni tudi samo kritike, da bomo lahko naredili potrebne spremembe in se na ta način izognili določenim tendencam, določeni nedejavnosti, ki je zaznamovala sprejemanje odločitev in pa ukrepanje v zadnjem času. Ne moremo preprosto izhajati iz uh, tržnega gospodarstva, brez neke socialne dimenzije in ta pot nas ne bo privedla nikamor. Na eni strani imamo svobodo trga, to je res, po drugi strani pa moramo najti tudi rešitev za problem, za probleme, kot so pomankanje nadzora na trgih in podobno naše države ne morejo postati žrtve trgov in pa interesov, ki se skrivajo za tem. Ukrepi, ki so bili sprejeti v zadnjih letih, se niso izkazali za učinkovite. Morali bomo tudi rešiti problem trgov in pa špekulacij na trgih ukrepi, ki so bili sprejeti, niso uh, pomagali rešiti krize, ampak so celo povzročili, da se je kriza še zaustrila. In eh, ogrožena je blaginja naših eh, državljanov, poleg tega je bila ustavljena rast. Ukrepi morajo služiti ljudem in bogatstvo in pa dobrine se morajo pravično deliti ne smemo samo mutualizirati dolga in ne smemo teže krize, bremena krize naložiti na ramena tistih ljudi, ki se že tako težko prebijajo naprej. Državljani niso krivi za to krizo, niso krivi za. Uh, ranljivost, ki obstaja v eh, gospodarski in monetarni uniji, imamo moralno in politično dožnost, da porazdelimo breme na uravnotežen in pravičen način. Treba bo zaščititi tudi eh, najbolj ranljive sloje prebivalstva. Gospe in gospodje, dragi prijatelji, rad bi izrazil tudi svoje sočutje z ljudmi, ki jih včasih kažejo na uh, televiziji, ko uh, so prisiljeni iti v javno kuhinjo na obrok. Mm, ali ki so se znašli v kakršnih koli drugih eh, težavah. Ne smemo dovoliti, da se uh, to dogaja v Evropski uniji. Ne smemo stati križem rok, medtem ko eh, se revščina v Evropi povečuje. Eh, številni deli prebivalstva so že obsojeni na revščino in tukaj iz parlamenta pozivam vse, da skušamo najti načine, kako pomagati eh, tem ljudem, kako zagnati programe, ki bodo pomagali najbolj ranljivim sodržavljanom. V času ciprskega predsedstva bomo, upam, izboljšali to situacijo. Upam, da bomo začeli s konkretnimi ukrepi in da bomo pri tem izhajali iz zakonodajnih pobud Evropske komisije da se bomo na ta način soočili eh, s temi hudimi socialnimi težavami. Tega ne moremo rešiti na drug način. Doseči moramo tudi, da bo prišlo do bolj eh, pravične porazdelitve dohodkov pomagati moramo majhnim in srednje velikim podjetjem, ki so eh, hrbtenica našega gospodarstva. Zato moramo ustvariti več eh, zaposlovanja, več delovnih mest in večjo kohezijo v Evropski uniji. V zadnjem letu zaradi prispevka vseh eh, vas in zaradi pobude Evropske komisije so že bili izvedeni določeni ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti in rasti. Pri tem smo upoštevali predvsem uh, potrebe majhnih in srednje velikih podjetij. In to so bili ukrepi, ki želimo, da prinese predvsem izboljšave na področju brezposelnosti med mladimi in da se na ta način izboljša tudi stanje zelenega gospodarstva. Ti ukrepi so zelo pomembni eh, za soočanje z dolžniško krizo. Predvsem potrebujemo pa neko ravnotežje med eh, disciplinskimi ukrepi, ukrepi eh, proračunske discipline. Eh, res je, da moramo začeti z vzvarčevanjem oziroma da moramo nadzorovati izdatke. Po drugi strani pa potrebujemo tudi politiko, ki bo zagotavljala rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropski uniji. Ciprsko predsedstvo si želi eh, tesno sodelovati z Evropskim parlamentom na tem področju, enako tudi z Evropsko komisijo. Na ta način se bomo lahko soočili uh, socialno, z družbeno krizo, ki uh, se je začela v številnih državah in ki je osredotočena predvsem na mlade. Želimo si bolj socialne Evropske unije, še posebej v teh težkih okoliščinah. Eh, želimo, da bi evropski državljani ponovno začeli verjeti v vizijo Evropske unije in zato želimo zapolniti ta razkorak, ki ga občutijo evropski državljani eh, med eh, seboj in pa sprejemanjem odločitev oziroma institucijami, kjer se odločitve sprejemajo. V okviru te situacije in v okviru prizadevanj za izboljšanje situacije v Evropski uniji eh, si je ciprsko predsedstvo zastavilo štiri glavne cilje. Želimo si bolj trajnostne Evropske unije. Tukaj bomo še poseben poudarek eh, dali večletnemu finančnemu okviru za leta med 2014 in 2020 želimo prav tako zaključiti eh, pogajanja o bolj pravičnem proračunu. In želimo si, da eh, se vrne rast v Evropsko unijo. Eh, poleg tega se bomo ukvarjali s prihodnim delovnim programom, eh, kar se tiče skupne ribiške politike, politike za eh, raziskave in inovacije, zelo pomembna je tudi energetska politika. Povezati moramo tudi eh, transportna omrežja oziroma vse evropska prometna omrežja in izboljšati infrastrukturo v Evropski uniji. Želimo si, da bi imeli bolj integrirano politiko uh, za promet, ki bo upoštevala tudi podnebne spremembe, okolje in energijo. Še posebno pozornost bomo posvečali tudi reviziji integrirane pomorske politike Evropske unije. Imeli bomo posebno srečanje v Limasolu v zvezi s tem. Prisoten bo predsednik Evropske komisije in tam bomo sprejeli tudi specifično izjavo v povezavi s to temo. Potem druga stvar. Želimo si Evropske unije z bolj učinkovitim gospodarstvom, ki temeli na rasti. Trenutna kriza je pokazala, da potrebujemo bolj učinkovite gospodarske politike. In naše predsedstvo bo posebno pozornost namenjalo tudi izvajanju strategije Evropa 2020. Posvečali se bomo tudi krepitvi rasti in pa možnostim za zaposlovanje. Potem finančne storitve, tudi to bo zelo pomembna tema v našem programu moramo zaščititi tako vlagatelje kot eh, potrošnike in zagotoviti transparentnost na trgih. Enoten evropski trg oziroma notranji trg bo še eden izmed naših pomembnih ciljev, eh, še posebej poglobitev tega trga. In sicer bomo na ta način skušali zagotoviti socialni razvoj. Želeli bomo pomagati potrošnikom in pa majhnim in srednje velikim podjetjem. Notranji trg je vsekakor temeljni kamen evropskega projekta in želimo to še izboljšati, želimo izboljšati konkurenčnost evropskega gospodarstva. Tretjič, želimo si Evropske unije, ki bo bolj eh, blizu državljanom ena od prednostnih nalog našega predsedstva je tudi, da se izboljša vključenost eh, socialnih eh, partnerjev, nevladnih organizacij in civilne družbe pri izvajanju strategije Evropa 2020, še posebej, ko gre za boj proti revščini in brezposelnosti ter boj proti socialni izključenosti. Naš namen je tudi v tem, da se izkoristijo primeri najboljše prakse na nacionalni ravni in na regionalni ravni, ter da se na ta način bolje vključi državljane v izvajanje politik. Socialna kohezija je tudi zelo pomembna, pomemben eh, del strategije Evropa 2020 in bo tudi pomemben del eh, naših prizadevanj. Še posebej bo to pomembno za skupine, ki so soočene s socialno izključenostjo. Želeli si bomo okrepiti socialno vključenost in kohezijo, borili se bomo proti revščini otrok. to bo tudi leto aktivnega staranja in v tem smislu bo ciprsko predsedstvo skušalo pokazati, da to ni povezano samo z zaposlenostjo, ampak eh, da ima bolj splošne razsežnosti, da so lahko državljani aktivni na različne načine. Eh, potem se bomo ukvarjali tudi z zaščito žrtev in pa z nasiljem v družini. Imeli bomo tudi razprave o razlikah med spoloma. Nadaljevali bomo s temi razpravami in bomo v tem smislu skušali izboljšati eh, oziroma izmenjati najboljše prakse med državami članicami. Potem skušamo uh, izvesti sistem, uh, skupen sistem za azil da bomo zagotovili mednarodno zaščito tistim, ki imajo do nje pravico. Potem bomo sprejeli ukrepe v zvezi s programom Erasmus za vse. Četrta prednostna naloga ciperskega predsedstva pa je Evropa v svetu in bližja svojim sosedam. Tukaj bomo tesno sodelovali z visoko predstavnico um, ter s predstavniki za varnostno uh, politiko, obramno politiko in pa službo za zunanje delovanje. Želimo se osredotočiti predvsem na južne, južno sredozemlje. Tukaj moramo poseben Eh, pomen dati tudi sredozemski razsežnosti sosedske politike Evropske unije. S temi državami moramo izboljšati svoje odnose in jih še poglobiti. Arabske države, v katerih eh, se je zgodila arabska pomlad, morajo prejeti našo podporo in pomoč. In napaka bi bila, če bi Evropska unija tem državam skušala usiliti svoj model demokracije. Evropa mora tukaj podpreti vizijo mladih v teh državah, ki si želijo bolj pluralnih družb. Želijo si eh, družbe, kjer se bodo spoštovale človekovi, človekove pravice. Ciprsko predsedstvo bo tudi nadaljevalo z delom na področju pridružitvenih pogajanj. Gospe in gospodje, gospod predsednik, zaključil bi rad s tem, da se navežem na eh, antično-grško filozofijo, ki predstavlja tudi temelj naše kulturne dediščine. V Platonovi akademiji se je Sokrat vprašal, kakšen je pomen življenja, kakšen je smisel življenja. In odgovor je bil biti dober Atenec. Kaj pa je za Sokrata dober Atenec? E, kaj je za vas Sokrat dober Atenec? je vprašal Platon. In odgovor je preprost. Dober Atenec je tisti, ki. ki bo uh, zagotovil, da bodo Atene boljši kraj, uh, ko bo on odšel iz Aten. Torej, da bodo Atene boljše kot prej. In isto velja za Evropsko unijo danes. Kot državljani moramo narediti vse, kar je v naših močeh, da bo Evropska unija postala boljša za vse naše sodržavljane in predvsem za prihodne generacije. Zato potrebujemo pogumne, inovativne ukrepe in v središče teh ukrepov moramo postaviti človeka in njegove potrebe. Zato si želimo trajnostne rasti in večje kohezije. In s prednostnimi nalogami je ciprsko predsedstvo uh, oblikovalo nek uh, uravnotežen program. Upoštevati moramo trenutne okoliščine, v katerih smo se znašli. Kot dobro vemo, se naša država nahaja eh, v še posebej občutljivi situaciji, eh, še posebej zaradi razdelitve otoka in turške okupacije. Ne smemo pa dovoliti, da bodo naši notranji problemi, problemi, ki so jih povzročile okupacijske sile, da bodo ti problemi povzročili, da mi izpred oči izgubimo uh, pot, ki smo si jo izbrali za čas ciprskega predsedstva. Cipr se zelo zaveda svojih uh, dolžnosti do evropskih državljanov in v teh šestih mesecih, ki so pred nami, bomo s podporo in pomočjo vseh vas, Eh, s pomočjo vseh institucionalnih akterjev v Evropski uniji in še posebej z eh, evropskimi poslanci in poslankami skušali doseči te skupne cilje, ki smo si jih zastavili. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod predsednik Kristofija, sedaj pa ima v imenu Evropske komisije besedo predsednik komisije gospod Barosa. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, predsednik Republike Cipr, spoštovani poslanci, Republiki Cipr in pa predsedniku Kristofijasu bi rad izrekel podporo. Z vami bomo v času predsedstva sodelovali in vam želimo veliko uspeha. To je tako v interesu vaše države, kot tudi v interesu Evropske unije kot celate. Predsedstvo sveta je zmeraj izjiv za velike, pa tudi za majhne države, za tako imenovane stare, pa tudi za tako imenovane nove države članice. Ta izjiv pa je še toliko večji, eh, če predsedstvo poteka v trenutnem eh, gospodarskem okviru. Zato cenim pripravljenost Cipra, da prevzame to veliko odgovornost pomirila me je izjava gospoda Kristofijasa danes, pomirila me je njegova zavezanost Evropi. Poleg tega pa moram povedati, da je Cipr s pripravami začel eh, že pred približno tremi leti. Tako na politični, kakor na tehnični ravni eh, smo plodno sodelovali. Kolegi komisarjev, se bo jutri in pojutrišnjem eh, sestal z eh, predstavniki predsedstva na Cipru. In povedati moram, da so bile priprave zelo strokovno opravljene. V tem trenutku pričetka eh, predsedovanja Cipra pa moramo nadaljevati z našim delom. Predsedstvo si je zastavilo pomembne prednostne naloge in komisija se s temi prednostnimi nalogami strinja. Potrebujemo bolj konkurenčno Evropo, ki bo temeljila na trajnostni rasti, na solidarnosti in na socialni vključenosti. Potrebujemo Evropo, ki bo pomembna tako na mednarodni, kakor tudi na evropski ravni poleg tega eh, je potrebno upoštevati tripartitni pristop, eh, ki ga komisija že odnegdaj zagovarja. Potrebujemo eh, strukturne reforme, zdrave finance in pa dobra ulaganja. In to bo prispevalo tudi k uspešnemu predsedovanju Republike Cipr. Cipr se mora osredotočiti na te ključne prednostne naloge in opremljivi rezultati morajo biti doseženi že do konca leta 2012. Najprej je tukaj večletni proračunski okvir, ki predstavlja dodano vrednost za ulaganja na evropski ravni, pa tudi za ustvarjanje novih delovnih mest in pa rasti v Evropi. Predsednik Kristofjes, predsednik Šulc, eh, spoštovane poslanke in poslanci, storimo vse, kar je v naši moči, da bi dosegli sporazum o večletnem proračunskem okviru do konca tega leta. Vem, da bo to težko, ampak vsekakor je eh, to mogoče izpeljati. Ne moremo se omejevati zgolj na prazne besede, poskrbeti moramo za konkretna dejanja. Upam, da bomo sklenili dober sporazum do konca leta. To bi močno koristilo Evropski uniji, hkrati pa bi to predstavljalo tudi uspeh za predsedstvo Cipra. Evropska komisija bo predstavila prenovljene številke za predlog večletnega proračunskega okvira. Te številke bodo vključevale tudi pristop Hrvaške leta 2013 in pa nove statistične podatke z regionalne in lokalne ravni. Čeprav bodo spremembe zelo majhne, jih eh, je potrebno upoštevati zaradi preglednosti in pa načela enake obravnave. Predsedstvo bo lahko tako pripravilo resne pogovore, ki se bodo lahko pričeli jeseni na osnovi konkretnih številk. Številke, ki smo jih eh, predlagali lansko leto, eh, so realistične in uravnotežene. In realizem je v tem trenutku še kako pomemben, hkrati pa moramo eh, biti tudi ambiciozni. To, kar smo že predlagali, predstavlja zelo dobro osnovo za sklenitev kompromisa. Pogajanja o večletnem proračunskem okviru pa potekajo v okviru svežnja, potrebno je zaključiti pogajanja glede posameznih sektorjev eh, skupnih evropskih politik. Na ta način bomo lahko uspodbudili rast in pa ustvarjanje novih delovnih mest. Zato je potrebno doseči napredek glede nove generacije strukturnih skladov, glede reforme skupne kmetijske politike, skupne ribiške politike, programa obzorje 2020 za raziskave in eh, inovacije. Poleg tega pa je potrebno okrepiti čez evropska omrežja. Poleg tega je potrebno razviti zunanje finančne instrumente, ki so zelo pomembni v zunanje politiki Evropske unije. Imamo eh, več kot 70 sektorskih eh, programov in pa večletni proračunski okvir, torej nas čaka veliko dela in potrebnih bo veliko prizadevanj strani predsedstva. In pri teh prizadevanjih bomo predsedstvo v komisiji eh, podpirali. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, večletni proračunski okvir je le eno izmed področji, ki je zelo pomembno za rast in razvoj. So pa še druga področja, kjer je potrebno ukrepiti naša prizadevanja. Zaradi tega me veseli, da se predsednik Kristofija strinja, da morajo vse inštitucije tesneje sodelovati. Pri tem seveda mislim tudi na Evropski parlament. Le, način, le na ta način bomo lahko dosegli rezultate. Rezultate, ki bodo stabilni in zavezojoči in ki ne bodo odvisni od uh, naključja, uh, ko bodo odločitve enkrat sprejete. V prihodnih mesecih je potrebno sprejeti odločitve o notranjem trgu. Gre za akt o notranjem trgu ena, tako smo ga poimenovali. Poleg tega pa razvijamo tudi novi, novi akt o notranjem trgu dve in upamo, da bo predsedstvo začelo z eh, delom na tem področju nemudoma. Veseli me, da želite poglobiti notranji trg, predsednik Kristofijas. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, kot sem dejal že včeraj, moramo nadaljevati z delom za zagotovitev stabilnosti evrskega območja in za stabilnost valute. Evropska komisija bo podala nove predloge glede prvih korakov za ustanovitev bančne unije. Gre za nadzorni organ, eh, ki bo spadal pod Evropsko centralno banko in bo temeljil na 127. členu Evropske unije oziroma pogodbe o Evropski uniji. Gre za Evropsko unijo 27 držav članic, kmalo 28 držav članic. Potrebno se je ogledati arhitekturo naše unije, tako da bi zagotovili integriteto in pa seveda popolno spoštovanje pravic eh, in pristojnosti Evropskega parlamenta. Poleg tega je potrebno upraviti še veliko dela pri predlogih, ki jih je komisija že predstavila. Ko gre za pomoč eh, bankam, eh, ko gre za kapitalske zahteve, ko gre za zlorabo trgov in tako naprej. Uspeh lahko dosežemo hitro, če bomo trdo delali in če si bomo močno prizadevali. Poleg tega je potrebno doseči napredek tudi na področju dvojčka in pa poskrbeti za okrepljeno sodelovanje. Pozivam k večji solidarnosti vendar pa hkrati tudi k večji odgovornosti. Solidarnosti brez eh, odgovornosti ni. Gospod eh, predsednik, spoštovani poslanci, omenil sem le nekaj področji, na katerih se bo potrebno osredotočiti v prihodnih šestih mesecih. Seveda vem, da je program predsedstva veliko širše zastavljen. Vendar pa mislim, da se moramo osredotočiti na tisto, kar lahko dosežemo v razmeroma kratkem času. Omeniti bi moral tudi eh, Schengen in vse svežne povezane s tem upam, da bomo našli boljše rešitve, ki so od tistih, ki so na mizi eh, sveta danes. Če želi predsedstvo uspeh, potem potrebuje odločnost in pa ustrajnost. Šest mesecev hitro mine. Včeraj sem imel sestanek z predsednikom Kristofijasom in pa eh, z predsednikom Šulcem in dejal sem, da bo to 17. predsedstvo, ki mu bom tesno sledil. In upam, da bo to predsedstvo osredotočeno delovalo. Uporabimo ta čas na produktiven način. Evropska komisija vam bo pomagala po svojih najboljših močeh in prepričan sem, da bo to storil tudi Evropski parlament. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, predsednik komisije. Sedaj pa razprava. Najprej Jozef Dolv v imenu ELS. Gospod predsednik, gospod predsednik Kristof Jas, spoštovane kolegice in kolegi, Cipr prevzema predsedstvo sveta v odločilnem trenutku za Evropo. Včeraj je Evropski svet Eh, do sedaj je pravzaprav 30 eh, eh, sej posvetil gospodarski krizi in še vedno je nismo obvladali in danes seveda moramo zahtevati od novega predsedstva veliko poguma in idej in predsedstvo mora prepričati 26 partneric naj se odločijo za suvereno, močno Evropo, enotno Evropo. Gospodarska kriza je seveda izziv, je pa tudi tudi priložnost. Mi moramo poskrbeti za konkurenčnost našega gospodarstva in uh, boriti se moramo proti brezposelnosti, ki znaša 11 eh, odstotkov poprečno. Mi potrebujemo torej skupno gospodarsko politiko, politiko eh, proračunskega ravnovesja in zlasti seveda tudi dolgoročno investicijsko politiko. Gospod predsednik Kristofijas, eh, mi dva morda prihajava iz eh, posem nasprotnih strank, vendar naša politična skupina podpira vaš program. Zapomnil sem si stavek in frazo, ki mi je zelo blizu in sicer govorili ste o metodi skupnosti, to je zelo pomembno. E, skupina ELS želi, da bi bila Evropska unija bolj učinkovita eh, in da bi se eh, ponovno eh, usmerila v rast. Na tej podlagi je treba delati. Jeseni bomo imeli 20. obletnico skupnega trga in mi moramo dejansko poskrbeti za to, da čim prej udejanjimo enot, akt za enotni trg. Mi moramo ustvariti pravi eh, enotni trg eh, na digitalnem sektorju, moramo dejansko odpraviti tudi vse težave za naša majhna in srednja velika podjetja, kajti ta podjetja skrbijo za rast in tudi za zaposlovanje. Eh, prosim, da boste pa sprejeli vse te ukrepe v tesnem sodelovanju z parlamentom. V, eh, vaše predsedstvo pade seveda tudi eh, čas pogajanj o večletnem finančnem eh, načrtu in eh, mi vas bomo seveda podpirali pri tem in mi se zavedamo, da mora biti evropski proračun investicijski proračun, proračun rasti in proračun zaposlovanja. Treba je torej investirati v 27 infrastruktur, v eno 27 raziskovalnih sektorjev in podobno. Treba je poskrbeti za Eh, varnost prehrane, govorili ste seveda tudi o pomoči najbolj ranljivim skupinam. Tu vas bomo podpirali. Na ta način bomo tudi pokazali otipljive rezultate v tej krizi. Eh, Evropski parlament eh, bo seveda tudi pomemben sogovornik za ciprsko predsedstvo eh, v času priprave proračuna in mi bomo seveda bedeli na tem, kar vi delate, hkrati pa vam bomo seveda tudi pomagali in vam bomo tudi ob koncu leta pravzaprav dali božično darilo, se pravi naš skupni večletni finančni načrt. Obstaja pa seveda še neka tema, o kateri želim govoriti danes zjutraj. Gre za Eh, politiko, ki nas zaskrbljuje v Romuniji že nekaj dni. Eh, gospa Reding je tudi izrazila svojo skrb. Naj jo citiram. Eh, prihaja do napadov na ustavno sodišče v tej državi in neodvisen sodni sistem je nujen pogoj za zaupanje v sodnem sektorju v Evropi. In moja skupina se strinja s skrbjo komisije in tudi eh, izrazil sem že sam pravzaprav svojo zaskrbljenost eh, zaradi demokracije v Romuniji. Iskreno se sprašujem danes, eh, Ali gremo lahko na dopust uh, za dva meseca? Mislim, da moramo temu dosjeju slediti in ga spremljati zelo natančno in uh, v naslednjih šestih mesecih, gospod predsednik, bomo seveda z vami morali obdelovati številne dosjeje. Uh, mislim, uh, da lahko, se lahko zanesemo uh, na vas in da bomo skupaj dosegli marsikaj. Najlepša hvala. Sedaj pa imajo v imenu skupine socialistov in demokratov besedo gospod Svoboda. Najlepša hvala kolegu Dolo bi de, rad dejal le naslednje. Če bi bili do Mačarske vsaj pol toliko kritični, kolikor ste do Romunije, bi mi bilo to zelo všeč. Na vsak način pa smo pri takšnih kršitvah vedno na strani evropskega prava. Gospod predsednik, prisrčno vas pozdravljam, zagotovo boste opravili dobro delo, kajti z srcem ste pri stvari. Lahko vam obljubimo, da vam bomo pomagali v času vašega predsedovanja, vsekakor pa to predsedovanje ne bo lahko. Samo trenutek. Imamo težave s tolmačenjem, ni angliščine. Zatem se skriva Cameron. Angliška kabina naj nam prosim da signal, če so pripravljeni nadaljevati. Gospod Svoboda, začnite še enkrat. Gospodarska kriza bo še naprej trajala, tudi bančne krize se ne bomo kar tako znebili. Veseli me, da je predsednik komisije dejal, da je potrebna vključenost Evropskega parlamenta pri uvedbi nadzora nad bankami, ki bi ga že nekaj časa potrebovali. Potrebujemo tudi poseben nadzor nad evrskim območjem. Cipr je prav poseben primer, ki kaže, da lahko država trpi posledice krize evrskega območja, tudi če sama ni v tem območju. Vendar imamo še zmeraj veliko bančnikov, eh, ki eh, špekulirajo, ki manipulirajo in tako naprej. Zaradi tega potrebujemo učinkovit nadzor nad trgom v Evropi, nad bankami v Evropi. Poleg tega pa je potrebno ukrepiti tudi preglednost na tem področju. Sedaj pa še besedica ali dve o davko na finančne transakcije. Pred kratkim smo z veliko večino sprejeli poročilo Ani Podimate na to temo. Vem, da ste skeptični glede tega v vaši državi, ampak mislim, da je ta davek nujno potreben, čeprav s tem ne bomo rešili vseh problemov. Finančno breme je potrebno nekoliko bolj uravnoteženo porazdeliti in davek na finančne transakcije je le majhen prispevek k temu. Na ta način bo tudi finančni sektor nekaj prispeval k rešitvi te krize. K krizi sam je namreč dovolj prispeval. Če sedaj pridemo k proračunu. Kolega Dol je dejal, eh, da bomo dobili božično darilo. Upam, da ima prav. Upam, da ne bomo božiča praznovali ob slabem kompromisu. Obstajajo prijatelji kohezije in prijatelji trošenja in, eh, oziroma varčnosti. Eh, Cameron recimo je tega mnenja in eh, zdi se, da uživa, uživa veliko podporo državljanov svoje države. Če tisti, ki se vzemajo za kohezijo, menijo, da je potrebno razmetavati z denarjem, potem eh, se tudi z njimi ne strinjamo. Socialisti in demokrati menimo, da potrebujemo proračun, eh, ki bo dober, ki bo nam omogočil izpolniti naše naloge in ki bo prispeval k ustvarjanju novih delovnih mest eh, in pa k okrepitvi konkurenčnosti. Ampak ne moremo zahtevati rast, krati pa varčevati. Kajti tudi Cameron potrebuje sredstva, če želi nekaj ustvariti v svojem volilnem okrožju. In to seveda ni problem. Če pa gre za ustvarjanje rasti, pa naj bo to na Polskem, v Litvi ali pa v katerikoli drugi državi, potem naenkrat eh, ljudje kot so Cameron govorijo o vrčevanju. Ne, ne, to ne gre. Potrebujemo več ulagan, potrebujemo več rasti, potrebujemo ustvarjanje novih delovnih mest. Vendar tega ne moremo doseči eh, z zmanjšanjem finančnih sredstev. Zelo me veseli, da je v Franciji prišlo do sprememb, Vesel sem, da je to uh, sedaj sprejela tudi gospa Merklova po pogovorih z SPD. Ne moremo le varčevati, ampak moramo vlagati tudi v rast. Kot kolega Dol bi si želel, in sicer ne v našem imenu, v imenu parlamenta, komisije ali sveta, ampak v imenu evropskih državljanov, da dosežemo sporazum, da okrepimo rast. Z predsedovanjem Cipra se selimo v regijo, ki jo je kriza močno prizadela. V bližini je krizno območje Bližnega vzhoda in vemo, da ima Cipr zelo dobre odnose z državami Bližnega vzhoda. Zadnja propomba pa se osredotoča na Turčijo. Žal mi je, da se Turčija obnaša tako, kot se obnaša v času oziroma glede predsedovanja Cipra. Cipr je del Evropske unije in če Turčija bojkotira predsedovanje Cipra, potem eh, bojkotira Evropsko unijo. Mi smo za mirno sožitje na Cipru. To je vizija Evrope in to vizijo bomo zagovarjali tudi v prihodnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa. V imenu skupine Alde ima sedaj besedo Graham Watson. Predsednik Kristofijas. Vaša država Evropske unije ne more voditi z velikostjo ali pa močjo, lahko pa vodi z vzgledom. Z vzgledom glede gospodarske rasti. Uporabite vpliv Evropske unije in pomagajte združiti Cipr Gospodarstveniki pravijo, da bi to pomenilo dodano vrednost 12 tisoč evrov za vsako družino na vašem otoku. Vodite z vzgledom, ko gre za boj proti kriminalu. Posredujte eh, proti skorumpiranim odvetnikom iz Cipra in pa gradbenikom, ki kupce počitniških domov oropajo njihovih prihrankov. Vodite z vzgledom tudi na drugih področjih. Naj vas ne zavede nafta, ne pozabite na naravno bogatstvo vašega otoka, na sonce in veter. Ne zadolžujte se v Moskvi, ne kršite sporozumov z Ankaro. Nadaljevali boste z proračunskimi pogovori in pa z eh, načrtom Evropske unije do leta 2050. Združite ta dva načrta. Vlagajte v obnovljive vere energije posod po Evropski uniji in zmanjšate odvisnost eh, od eh, nafte, ki prihaja iz eh, Rusije. Nadzorovali boste tudi uvedbo novega nadzora nad bankami in zmanjšanje zadolženosti držav. Pogovarjati se morate s Turčijo, ne smete spregledati težave naših sodržavljanov, ki se skrivajo za ograjo iz bodeče žice. Skupaj z mojimi voljivci v Gibraltarju se srečujejo z usodo pozabljenih ljudi. Pred 40 leti je prebivalec sredozemskega otoka pesnik Jorgos Mustaki govoril o otokih, eh, ki jih prekriva bodeča žica, eh, kjer so zidovi, ki umijuje svobodo v sredozemlju. Ne bomo vam zamerili, če ne boste rešili situacije v Siriji in v državah eh, na Bližnem vzhodu, če tudi si boste močno prizadevali. Vendar pa osvobodite svoj otok bodeče žice in pa zidov, ki omejujejo in vzpostavite ponovno tisto, kar je pesnik imenoval lepo poletje, ki ga jesen ne skrbi. Kasolides. Gospod Kasolides, ima vprašanje za gospoda Watsona. Gospod Kasolides. Gospod Watson, ali ne menite, da za to kritiko, predsedstvo, ki se še ni začelo, nimate prav, da niste objektivni in pravični? Ta kritika prihaja od vas. In vi predstavljate državo, ki je bila kolonialna sila, ki nosi del odgovornosti za razdelitev našega otoka. Gre za politiko razdeli in vladaj. Peter Watson. Gospod Watson. Gospod Kasolides. Ne, zagovarjam vsega, kar se je zgodilo v času kolonializma, tudi ne v moji državi ampak mislim, da moja država ni povzročila težave na Cipru. Tudi ne kritiziram Cipra. Prosim predsedstvo, da uporabi vpliv Evropske unije in skuša rešiti nekaj resnih problemov, s katerimi se še zmeraj srečujete na vašem otoku. In upam, da se bo to zgodilo. Mislim, da nas čaka še veliko dela in predsedniku Kristofija so želim veliko uspeha. Najlepša hvala. Besedo ima sedaj v imenu zelenih eh, gospa Rebeka Harms. Izvolite. Dank, herr Najlepša hvala, gospod predsednik. Potem, ko je konferenca predsednikov obiskala Cipr, sem še en dan ostala v Nikoziji. Tega mesta še nisem poznala in sem si ga želela nekoliko ogledati. Obiskala sem arheološki muzej in prevzela me je lepota te ogromne kulturne dediščine na otoku. Ko sem se vrnila v resničnost v staro mesto Nikozije, sem večkrat prečkala mejo, kjer je to mogoče in zares sem bila pretresena. Pretresena zaradi tega spora, ki se še danes izraža na Cipru. Ne bom tako zmerna kot eh, kolega Graham Watson glede vsega tega, kar bi morali storiti v prihodnih šestih mesecih. Rada bi ponovila željo, ki so jo predstavili že številni kolegi pri pogovorih eh, v Nikoziji. Predsedstvo lahko poskrbi za to, da se uči Evropske unije uprejo na Cipr in vsi moramo prispevati eh, k temu, da to nespremljivo situacijo presežemo. To je v interesu vseh prebivalcev Cipra, v interesu tako grških, kakor tudi turških prebivalcev Cipra. Vem seveda, da se to predsedstvo začenja v zelo težavnem času. Spor glede rezultatov eh, vrha še zmeraj poteka. Ne vem, ali smo v času krize že dosegli rezultate vrha, ki bi imeli takšen učinek kot zadnjo vrhunsko srečanje. Obresti so se dvignile za zadužene države še prav posebej in s tem se je potrebno soočiti. Predsedstvo sveta prevzemate v trenutku, ko je svet očitno povsem pozabil, da lahko Evropska unija deluje le kot eh, odgovorna unija. Kot unija, ki bo prevzela skupno odgovornost. Trenutno imamo preveč predsednikov vlad in držav, ki raje vodijo nacionalno politiko in ki se te odgovornosti ne zavedajo, kot bi se je morali. Vem, da ste zares pred velikim izzivom. In dokler trojka ne predloži novega poročila glede Grčije. Smo v kritičnem obdobju tako za Irsko, kakor tudi za Cipr in zaradi tega je trebno, potrebno v tem času premustiti nesoglasja v svetu. Mene zelo skrbi vpliv tega novega poročila o Grčiji. To bo povezano tudi z novimi odločitvami. Pri zadnjem vrhu je bila eh, sprejeta odločitev, eh, ki pa je še zmeraj predvsej krhka in resolucija Evropskega parlamenta daje dobra navodila glede tega, kaj bo potrebno storiti preko poletja. Pravičnost, eh, vem, da vam je zelo blizu kot politiku, kot človeku, gospod Kristofijas. Dobro vem, kakšni so strukturni problemi v bančnem in finančnem sektorju na Cipru, ampak mislim, da si mora Cipr prizadevati tudi za davčno pravičnost, za boj proti davčnim utajam, eh, proti davčnim oazam. Predsedstvo bo uspešno le, če boste kljub eh, lastnim težavam obravnavali tudi eh, te probleme Evropske unije. Hvala lepa. Besedo ima v imenu EKR gospod Kellen. Naj se najprej zahvalim predsedniku Kristofijasu za njegov govor danes in pa za dobrodošlico, ki jo je izrekel v moji skupini, ko smo pred kratkim obiskali Cipr. Cenili smo konstruktivna srečanja za njim in z predstavniki njegove vlade. Seveda, v političnem pogledu nimamo prav veliko skupnega, ampak cenimo njegovo gostoljubje cilj, strinjamo se tudi z eh, določenimi prioritetami Evropske unije. Namreč predsednik Kristofjas je dejal, da številni državljani menijo, da Evropska unija nima pomembne uloge in da je to potrebno spremeniti. Ne želimo, da bi Evropska unija propadla, ampak če bo nadaljevala z izvajanjem agende preteklosti, se bo to prav gotovo zgodilo. In še besedica predsedniku Barozu. Presenečen sem bil zaradi njegovega izbruha včeraj v tej dvorani. Dejal je, da nam je v veliko veselje, da se evro srečuje z težavami. Ali res mislite, da nam je všeč, da toliko ljudi trpi zaradi vaših političnih načrtov? Večkrat sem predstavil možnosti za evrsko območje. Dejal sem, da potrebujemo učinkovito davčno unijo. V tem trenutku skušate poskrbeti za premik politični uniji, potrebujemo pa tudi fiskalno unijo. In zaradi tega je potrebno povdariti tudi, kaj bo to pomenilo za demokracijo v številnih državah članicah, ne glede na to, ali bo evro preživel ali ne. Se mi zdi še prav posebej pomembno, da tiste države, ki niso pristopile k evrskemu območju, ki so bile dovolj pametne, da tistim državam ostanejo prihranjene odločitve 17 držav članic. Skupna vrednota vseh držav članic pa je notranji trg. Zaradi tega me veseli, da je predsednik Cipra dejal, da je poglobitev notranjega trga ena izmed prioritet tega predsedstva. Pri tem vas bomo popolnoma podpirali. Predsedstvo bo tudi zaključilo pogajanja o direktivi o kapitalskih zahtevah. Predsednik Boroso je včeraj povsem pravilno izpostavil zaveze Združenega kraljestva, ki so bile sprejete v času prejšnje socialistične vlade glede eh, dokapitalizacije bank. Zakaj skuša Evropska komisija razvodeniti eh, zaveze Evropske unije, ki jih je ta sprejela v Bazlu. Mi se zauzemamo za strožjo uredbo za banke. Preprečiti želimo, da bi državljani še kdajkoli reševali banke. Še zmeraj pa sem presenečen tudi, kako lahko komisija usiljuje vrčevanje državam članicam, hkrati pa zahteva več sredstev v evropski proračun. Zdi se, da moramo vrčevati vsi razen Evropske komisije. Metanje denarja v gospodarske probleme in upanje, da bodo ti izginili, je zagotovo v tem stoletju neprimerno. Evropska komisija bi se morala osredotočiti na kakavost proračuna, na dodano vrednost, na uh, boljša ulaganja in ne na več ulaganj. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Kellenen. Sedaj pa v imenu GUNGL, e gospod Cimer. Eh, spoštovani gospod predsednik sveta Evropske unije, eh, spoštovani Demetres Kristofijas, Za me in za mojo politično skupino je danes prav poseben trenutek, da vas lahko pozdravim tu v vaši funkciji predsednika Sveta Evropske unije. In veseli smo, da je prvič v zgodovini EU eh, na eh, eh, vrhu pravzaprav nekdo, ki šteje v našo politično družino prevzemate predsedstvo v času, ko je veliko tvegan za Evropsko unijo in treba je pač zastaviti tirnice za Evropsko unijo in njeno prihodnost. In, uh, Eh, na podlagi tega se bo izkazalo, ali bo EU uspeh ali pa poraz eh, in eh, opomba počrto v zgodovini. Vem, da ste imeli v pripravi zelo veliko pogovorov s političnimi skupinami in v vaši državi in tudi v Evropi in da ste se dobro predstavili, prepravili na vaše naloge. In vem, da se zavedate svojih nalog, vendar danes ste tudi pokazali, da zavestno želite usmeriti eh, pogled vladajočih na življenje ljudi. In prvič predsednik Evropske unije eh, to namerava storiti, to napove. In moram reči, da sem to dosti krat pogrešala v uradnih govorih, da bi nekdo torej dejal, da gre za ljudi, za tiste, ki niso odgovorni za eh, krizo, pa morajo nositi največje breme. Eh, Seveda bo težko to tudi uresničiti, vendar mislim, da bi veliko pridobili in to boste tudi vi storili, o tem sem prepričana. Če bomo uh, uspešno opogumili ljudi, naprimer z vašim predsedstvom, zato da se bodo ti ljudje zauzemali za svoje pravice in zato, da bodo tudi svet evropske institucije eh, tudi imele pred očmi svoje naloge. Vedno govorimo o evro, o stabilnosti, o tem, da eh, je to vse potrebno za eh, delovanje evroobmočja in tako naprej. Vendar to je samo instrument, eh, za katerega so obstajali tudi določeni eh, pogoji. Mi ne moremo seveda za ohranjanje evra sprejeti, da bi ljudje bili lačni, da bi se zlamljali zdravstveni sistemi, da bi odpovedale komunalne uprave. To ni cilj Evropske unije. Zelo vas podpiram v vaši zahtevi, da gre za socialno kohezijo, za solidarnost med posameznimi državami članicami, pa tudi med različnimi skupinami prebivalstva. Evropska unija ne sme eh, biti instrument oziroma predstavnik eh, majhnega sloja prebivalstva. Ne sme dovoliti, da bi eh, jo zlorabljali za to. In Vse to, kar ste navedli v svojih prednostnih nalogah, je za nas tudi zelo pomembno in točke, ki gredo v to smer, ki sem jo ravno kar opisala, bomo tudi podprli. Prosim, storite nekaj za to, da se ljudje ne bodo več bali, e, kajti e, strah je najslabši svetovalec v demokraciji in mislim, da je marsikatera odločitev padla Eh, v strahu, naprimer volitve v Grčiji, eh, potem eh, na Irskem in podobno. In če se bodo ljudje bali sprejemati svobodno odločitev, potem to seveda ni dobro za prihodnost Evropske unije. Veliko uspeha pri vašem delu vam želim. Hvala lepa, gospa Cimer, sedaj za EFT, gospa Nikica Vela. Spoštovani eh, predsedniki, spoštovani eh, gospod predsednik Kristofijas, prisrčno dobrodošli in eh, želimo vam veliko uspeha pri vašem predsedstvu. Ciprsko predsedstvo se začenja v času velikih političnih sprememb v Evropski uniji in od, velikih odločitev. Po uh, odločitvah junijskega sveta, junijskega vrha, se Eh, moramo še naprej osredotočati na bančno unijo, na politično unijo in mnogi ne vedo, da. Eh, je značilnost Cipra pravzaprav veliko število racionalno mislečih pogumnih ljudi. In Cipr je tudi spremljal dogodke v Izraelu, zlasti glede energetske neodvisnosti, kajti tam so odkrili plin in mi smo potem ravnali pogumno in racionalno in smo načrtovali skupno ravnanje z Izraelom, poskušali smo skupaj izboljševati odnose do sosedov in poskrbeti za energetsko neodvisnost eh, Cipra. To je seveda tudi zelo dober primer za to, kako lahko izkoristimo energetski sektor kot instrument za ustvarjanje eh, miru in stabilnosti. Še enkrat to želim eh, ponoviti, kajti to je bilo že rečeno. Potem potrebni so seveda dobri odnosi Cipra do tretjih držav. Te moramo izkoristiti zlasti seveda do eh, arabskih držav in sedaj vam želim veliko uspeha. Eh, sedaj pa za samostojne eh, poslance gospa Sinkler. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, vesela sem bila, da sem vas eh, lahko eh, srečala leta 2009 v Nikoziji in eh, upam, da smo lahko tudi pomagali reševati ciperski problem. In dejstvo je, da turška vlada stalno pravzaprav žali ciprsko predsedstvo in to moramo tudi tu omeniti in treba je pozvati Evropsko unijo, da se Turčiji odzame eh, status kandidatke, kaj ti očitno ne zna eh, komunicirati z Evropsko skupnostjo. Govorite o tem, da ste eh, zibelka demokracije, vendar vi ste bili izobraženi v Rusiji in videli ste, da je pravzaprav Duma eh, slaba zibelka demokracije in morda tudi eh, to velja za naš eh, parlament, eh, ko pač eh, predsednik Barroso izkorišča ta parlament za svoje eh, dejavnosti. Pravite, da se boste zauzemali za pravice delavcev v. A, a, tenah so se pač odpirali tudi na um, sužnje in vaš, zaradi vaše uh, ideologije pravzaprav se boste uh, težko odločili za prave rešitve. Kako boste pravzaprav podpirali varčevanje, ki ga spodbuja Angela Merkel? Uh, očitno EU eh, e 2020 eh, nima zadostnih eh, vizij za leto 2020. Mi smo hoteli postati do leta 2010 najbolj konkurenčno gospodarstvo, temelječe na znanju, pa nismo tega dosegli. Evropska unija in gospod predsednik prekinja gospod Sinclair.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 pravijo, da se bodo spopadli z izzivi tega predsedstva. Gospod predsednik Republike Cipr, predstavili ste prednostne naloge, večletni finančni okvir, skupna azilna politika, spodbujanje reform, eh, kmetijske politike, skupna pomorska politika, energija in tako naprej. seja z eh, zunanjimi ministri Arabske alijance eh, naj bi tudi pokazala, kako velik je vaš interes za arabsko pomlad in vi se boste tudi ukvarjali s širitvijo tudi s Turčijo. Prepričan sem, da boste stvari vodili nepristransko, objektivno. Obžalujem seveda držo Turčije do vašega predsedovanja. Turčija ne spoštuje institucije Evropske unije, kajti predsedstvo sveta je del institucij Evropske unije. Tu ne gre za posamezne države in ne gre za bilateralne odnose. In vsako predsedstvo svetu bi moralo pozabiti na svoje nacionalne probleme in se osredotočiti na evropske probleme in tako ste tudi vi obljubili, da boste to storili. In Turčija pa sedaj izraža grožnje glede rabe izključnih gospodarskih con in želi pravzaprav odvračati pozornost od vaših ciljev. Cipr pa želi pokazati in dokazati, da je zanesljiv partner. Uspeh predsedstva bo zadosten odgovor na to, kar pač pravi Turčija, ki pravi, da eh, Cipr ni polno pravna država, da ni prava država, da je samo polovična država in da smo samo predsedojoči v neki bedni Evropi. Začetek predsedstva se opada žal z rokom za dokapitalizacijo evropskih bank. Vendar leta 1974 je pravzaprav prišlo do večjega zloma zaradi turške invazije in potem je prišlo na Cipru do gospodarskega razmaha in to bo Cipru ponovno uspelo. Kolegica Sinkler, hoteli ste zastaviti vprašanje gospodu Kasulidesu, prosim. Hvala lepa. Eh, sprašujem, zakaj je pravzaprav eh, potreben napad na eh, Združeno kraljestvo. Dejstvo je, da je tudi naša država prispevala zelo veliko evrov in mi pomagamo z našimi silami varovati um, samostojnost Cipra. Če tega ne bi storili, uh, potem bi Turčija bistveno več zasedla leta 1974. In kako je pa z drugimi širitvami Nemčija, kako je z drugimi uh, državami, ki so se širile? Ali živite samo v preteklosti? Zaradi prisotnosti britanskih baz v Cipru bi morali biti odnosi eh, z Združenim kraljestvom biti najboljši. In upam, da se komentarji eh, britanskega prebivalstva eh, pravzaprav poslavljajo od preteklosti in pravzaprav, da se ne pozablja na odgovornost iz eh, preteklosti. Eh, hvala lepa sedaj eh, kolega Mavro Nikolas. Tudi jaz bi rad pozdravil predsednika Ciperske republike tu v parlamentu in izjave gospoda Kristofijasa. Uh, o šestmesečnem predsedstvu so progresivne in omenil je dejanske probleme Evropske unije, zlasti seveda tudi gospodarsko krizo. Na napreden demokratski način želi razrešiti probleme in to seveda tudi pomeni, da ni edini izhod iz krize strogo varčevanje. Hrati je namreč govoril o boju proti brezposelnosti, o krepitvi rasti in o ustvarjanju novih perspektivnih politik, ki kažejo nek izhod iz krize govori tudi o enakosti, demokraciji, solidarnosti, socialni koheziji. Vse to so temeljne vrednote Evropske unije, ki so privedle tudi do tega, da lahko sedaj Cipr prevzame predsedovanje svetu Evropske unije. In sedaj moramo poskrbeti, da naša družina uh, uresniči več Evrope in za ta cilj se je zavezala seveda tudi Republika Cipar. Niste govorili uh, veliko o ciparskem vprašanju. Mnogi poslanci so že bili na eh, Cipru in so bili tam soočeni s to resničnostjo in so bili tam priča seveda tudi deljene prestolnici. To je zadnja deljena prestolnica na svetu. Videli smo seveda tudi veliko prisotnost vojakov. 55 eh, eh, vojakov okupacijskih sil, 55 tisoč, ki naj bi eh, ščitili eh, turške eh, državljane, turške občane pred grškimi. In Turčija torej ne priznava republike Cipr in ne priznava je kot predsedujočo svetu Evropske unije. Tu gre pravzaprav za neko kolonizacijo urbanizacijo, ki lahko spremeni tudi demografijo. Na zasedenih ozemljih je 700 tisoč uh, preseljencev in to seveda ni uh, eh, spremljivo. Uh, eh, določene vodje političnih skupin, naprimer gospod Watson, predstavljajo ta problem, kot da bi bil zanj kriv uh, Cipr. Kako je sedaj z približevanjem Turčije Evropske unije, ali se bo sedaj nadaljevalo kot je sedaj. Za Alde, gospa Vikström. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Cupa, eh, Cipar je pripravil zelo pameten program za predsedovanje. Želim vam zelo veliko uspeha pri izvajanju evropske institucije so svojim državljanom obljubile, da naj bi nastal nek skupni sistem pred koncem leta. In to je seveda zelo velik izziv za Cipr. Vsi gledamo proti Cipru, vse je v rokah Cipra. Zelo veliko uh, zaupanje imam v sposobnost ciprskega predsedstva, vendar mi moramo krepiti svoje sodelovanje. Dublin 2 potrebujemo. Mi smo tik pred eh, eh, dogovorom, vendar želim povdariti, da še naprej intenzivno sodelujemo za to, da bi nam uspelo uresničiti to, kar smo obljubili našim državljanom. Tudi pri drugih temah smo tik pred dogovorom, naprimer pri evropskem eh, patentu. Manjka samo še las. Eh, pogajali smo se več desetletij in evropskim izomiteljem bomo lahko ponudili evropski patent. Stroški se bodo znižali eh, in imeli bomo samo eno sodišče in razrešiti je treba samo še nekaj vprašanj. Tu moramo biti inovativni in odločni pri pogajanjih s vami partnerji. Če bo Cipru uspelo uresničiti te cilje, postaviti tako pomembne mejnike za Evropo, potem se bomo spominjali vedno Cipra, majhne države, pomembne države, ki je imela takšen pomen v tako pomembnem eh, času. Hvala lepa. Eh, za zelene, Filip Lomber. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Predsednik Kristofijas, dobrodošli. Na vas se obračam kot eden izmed 27 terice. Poslušal sem vas in gospoda uh, Van Rompoja včeraj in ko gledam dejanja sveta, imam občutek, da imamo tu razcepljeno osebnost uh, ali pa neko podvajanje. Eh, torej, mi svet pravi, da želimo proračunsko unijo, potem pa uh, se borijo proti pravzaprav lastnim sredstvom v, eh, komi, in potem svet pravi, da želi fiskalno unijo, hkrati pa se bori proti uh, usklajevanju davkov. Eh, svet pravi, da se bo boril proti uh, davčnim utajam Hkrati pa sem videl, kako eh, pravzaprav eh, svet ne želi preprečiti odhajanje rizičnega kapitala v davčne ovaze. Eh, Torej, podobno, ko svet povdarja potrebo po eh, večji demokratski odgovornosti, pomislimo na to, kar je dejal gospod Van Rompuy, pravi, da je treba premostiti demokratski prepad vrzel v Evropi. Da, vsi govorimo o tem v parlamentu, vendar, ko si ogledam naša dejanja, z našimi dejanji oziroma z vašimi dejanji, pravzaprav želite uh, uh, se izogniti Evropskemu parlamentu. Potem pripravili ste e, fiskalni pakt brez Evropskega parlamenta. Bančna unija, sopet želite se izogniti Evropskemu parlamentu in sodelovanju z njim. Se pravi, vprašanje je, katero uh, podobo bomo videli v naslednjih šestih uh, mesecih uh, dr. Čekila ali gospoda Hajda. Uh, Eh, hvala lepa, sedaj pa gospod Zahradil. Eh, hvala lepa, dober dan, gospod predsednik Kristofijas. Eh, naši državi sta hkrati vstopili v Evropsko unijo in zaradi tega sem tudi zelo vesel, da Evropa sedaj zopet vodi eh, novinka. Eh, država, ki je tudi geografsko zelo specifična. Eh, pred kratkim smo obiskali Cipr, srečali smo se z vami, z vašimi ministri, ministrom za sunanje, za notranje zadeve in eh, vse to je naredilo na nas zelo dober vtis. Dobro ste pripravljeni in še enkrat se vam želim zahvaliti za obisk eh, in za sprejem pri vas in tudi za vašo pripravljenost da se srečate eh, z nami. Govorili ste o politični uniji. Mi smo zelo skeptični do take unije. Menimo, da to ne bi bila dobra rešitev. Menimo namreč, da to ne bi bil pameten korak. In ne strinjam se s gospodom Baresom in tudi večino tega parlamenta, ki meni, da je, bi to bila dobra rešitev. Jaz tega ne mislim. Govorili ste o načelu solidarnosti, vendar tu moramo tudi paziti, da zaradi tega principa ne nastane uh, unija transferjev, kjer bi samo prerasporejali sredstva iz ene države v drugo. Kajti to bi privedlo do napetosti med posameznimi narodi in na to moramo misliti seveda tudi v pripravi novega finančnega načrta, za katerega se sedaj vi pristojni. Pokazali pa ste seveda tudi, da ste zelo realistični, pragmatični. To se je pokazalo tudi pri vašem mnenju glede davkov oziroma urejanja finančnega sektorja. Tu se lahko zanašate na našo podporo. Ne potrebujemo davka na finančne transakcije. Mi ne želimo odpraviti konkurence v Evropski uniji. Mi jo želimo ohraniti zaradi tega, da bo lahko Evropska unija še naprej delovala. Na koncu vam želim zelo veliko uspeha in upam, da bo vaše predsedstvo uspeho. Hvala lepa. Sedaj guje NGL gospod Hači Georgiju. Eh, tudi jaz bi najprej rad eh, prisrčno pozdravil predsednika Republike Cipr tu v Evropskem parlamentu. Cipr je majhna država članica. Mi predstavljamo morda samo desetino uh, drugih držav članic in imamo uh, Eh, samo desetino prebivalstva londona in tretjino našega ozemlja je zasedla država ki je hkrati zaprosila za članstvo v evropski uniji in če taka država ne dobi eh, podpore vseh drugih držav članic in poslancev eh, v evropskem parlamentu potem taka država seveda ne bi mogla eh, biti enako eh, pravna. Torej, Cipr potrebuje neko zaščito Evropskega parlamenta in Želimo si seveda tudi nek odziv na izjave Turčije. Turčija, ki pač pravi, da ne želi imeti nobenih stikov z ciprskim predsedstvom sveta in edina eh, možna reakcija je, da komisija in svet nimata nobenih kontaktov s Turčijo, dokler pač ta stoji na tem stališču. Eh, kriza je torej izčrpala eh, naše prebivalstvo, eh, trgi so nebrzdani in deficiti so se še povečali in mnogi ljudje so obsojeni na revščino. In zaradi tega moramo podpreti prednostne naloge Cipra, zlasti glede boja proti revščini pri otrokih, spodbujanje miru v sredozemlju in potem skupna uh, azilna politika. Hvala lepa sedaj za EFT, gospod Morganti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad zaželel veliko uspeha prihodnemu predsedstvu eh, sveta. Situacija zagotovo ni preprosta glede na trenutno finančno in gospodarsko krizo moja poslanska skupina bo storila vse, kar je v njeni moči, da podpre eh, Cipr in eh, sicer eh, v odnosih z Turčijo. Pred nekaj meseci sem obiskal Cipr in bil sem priča zgodovinski in verski dediščini in posledicam turške okupacije na Cipru. Cipr je zaprosil za podporo za izhod eh, iz krize. V obdobju 2007 do 2013 je Evropska unija namenila 5 milijard evrov Turčiji. Sedaj pa je čas, da pomaga eh, Cipru. Mogoče bi morala Evropska unija najprej misliti na lastne države članice, ne pa da pomaga tistim, ki Evropsko unijo pravzaprav ogrožajo. Gospa poslanka Vertman. Eh, hvala lepa, spoštovani predsedniki, drage kolegice in kolege. Naj čestitam predsedniku Kristofijasu in ekipi za odlično pripravo na prvo predsedovanje Cipra. E, to je zopet menik v naši zgodovini ena izmed najmanjših in najmlajših eh, držav članic prevzema tako velik izjiv v tako težavnih gospodarskih eh, časih v Evropski uniji. Eh, dva dela vašega programa so silno potrebna, sicer osredotočanje na državljane in večletni finančni okvir. Pomembno je, da postavimo na prvo mesto naše državljano in da poskrbimo za konkurenco s celim svetom. Kar pa zadeva Turčijo, eh, mora Evropska unija seveda biti enotna in govoriti z enim glasom. Mi moramo pravzaprav pokazati, da je treba izpolniti vse resolucije Združenih narodov, treba je spoštovati zakonodajo Evropske unije in konec koncev eh, tu neka država, kandidatka, trka na vrata Evropske unije z orožjem. Mi moramo torej podpreti naše predsedstvo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa za ELS gospod Marinesku. Eh, hvala lepa. Gospod eh, predsednik, naslednjih šest mesecev je zelo pomembnih za prihodnost Evropo. Eh, imate velikansko nalogo, velikansko odgovornost pred seboj in seveda hkrati pričakujemo dobro bilanco ob koncu leta 2012. E, e, Večletni finančni eh, okvir je seveda zelo pomemben od danscev. Pravzaprav ne morete sprejeti nobenih predlog. Eh, govorilo se je seveda zelo veliko o rasti, o delovnih eh, mestih in to je tisto, kar želimo doseči. Torej, dosedanje predsedstvo je skrbilo seveda za pomembne elemente horizontalne politike, ki spadajo v. Eh, okvir soodločanja in vaša naloga je, da ponovno začnete s pogajanji s parlamentom, zato da bomo dejansko imeli upanje, da dobimo v letošnjem letu proračun. Vaša naloga je, da posredujete tudi med svetom in eh, parlamentom tudi v šengenskem okviru. Države članice, eh, ki imajo zunanje meje, blokirajo dosti krat eh, dejanje eh, drugih eh, držav, ki želijo v Schengen, ki so opravili mnoge investicije. Tu je torej težavna naloga, vendar te naloge morate uspešno razrešiti in gospod Svoboda je tudi omenil Mačarsko, ko je govoril o Romuniji torej on bi moral pravzaprav vedeti, kaj so demokratske vrednote in kako jih je treba zaščititi tudi v Romuniji in eh, na Mačarskem in v Avstriji. V Romuniji ni nekega političnega boja. V eh, zadnjih tednih in v nas smo bili priča napadu na demokracije, eh, nespoštovanje sklepov ustavnega sodišča, odstavljanje sodnikov brez spoštovanja predpisov napade na sodnike, vse to so seveda težke napade na demokracijo. Torej, poskrbimo, prosim, za zaščito uh, evropskih vrednot. Sedaj pa gospod Koferati, prosim. Gospod predsednik Kristofijas, čaka vas zelo zahtevno obdobje. Prednostna naloga pa je jasna ta prednostna naloga je rast. Finančna stabilnost je sicer pomembna, vendar sama po sebi ne zadostuje. Za dober odgovor državljanom Evropske unije, ki danes živijo v zelo težavnih pogojih in katerih preživetje je ogroženo, potrebujemo ciljno usmerjanje investicije tako, da bomo lahko spodbudili gospodarsko rast in ustvarili nova delovna mesta. Zaradi tega Evropska unija potrebuje večletni finančni okvir. Najti pa mora tudi dodatna sredstva za ta večletni finančni okvir. Tukaj lahko omenim eh, Tobinov davek, naprimer. Potrebno je poskrbeti za finančne vere, ki jih danes nimamo in vsi skupaj jih moramo skušati najti. Govorili ste o energetskih omrežjih, o prometnih omrežjih. Finančna sredstva v tem eh, trenutku eh, ne omogočajo uresničitev eh, teh načrtov v okviru rokov, ki smo si jih zastavili. Potrebujemo torej dodatna sredstva v proračunu Evropske unije. In še to ne gre za vprašanje, kaj lahko storite v naslednjih šestih mesecih. Seveda vas bodo ocenjevali po tem, kaj boste pravzaprav dosegli, ampak eh, veliko energije in velikodušnosti je potrebno tudi za začetek določenega postopka, ki ga bodo zaključili tisti za vami. Potrebujemo integracijo inštitucij in pa politično integracijo. Pri tem vam želim veliko poguma in včasih ta pogum lažje pokaže manjša kot pa večja država. Hvala lepa, gospod Koferati, gospod Šmit v imenu skupine Alde. Eh, mm, gospod predsednik, mm, v težavnih okoliščinah bo Cipr prevzel predsedstvo. Pod vprašaj se postavlja naše sodelovanje. In vi, gospod predsednik, imate pred seboj veliko nalog, od sedaj pa do božiča, še posebej na finančnem področju. Vzpostaviti moramo ponovno zaupanje v finančni sektor in v banke, vendar moramo na to gledati na uravnotežen način. Če bomo trge enostransko obsojali, in obsojali tržno gospodarstvo, bo slabo. Sam se s tem ne strinjam. Potrebujemo odgovorne politike posod po Evropski uniji. In danes eh, nas je tukaj nekaj takih. Največja nevarnost za prihodnost je v tem, da bi prišlo do razkoraka med tistimi, tistimi državami, ki imajo evro in drugimi. Evropo je desetletja dolgo delila železna zavesa. Gospod predsednik, ne smemo ponovno ustvariti razdeljene Evrope. Vemo, kam to lahko vodi. Na to nas je spomnil včeraj tudi gospod Baroso. Upamo, da nas je zgodovina nekaj naučila. In predsednik Kristofijas, mislim, da ni dobro, da. Uh, polovica Cipra danes ni tukaj zastopana in pred vami je velika odgovornost. Sedaj pa za zelene gospod Alfonsi. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, kot. Uh,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 kriza zelo prizadela sredozemlje in eh, mi vsi ob sredozemlju uh, smo neka uh, usodna skupnost, ki je povezana in mi vsi želimo seveda uh, boljše življenje, pravo demokracijo in mnoge naše sosede seveda želijo izkoristiti uh, tudi želijo torej okrepiti odnose z Evropsko unijo. Eh, včeraj je Evropska unija sprejela tudi eh, z veliko večino eh, strategijo za makroregijo sredozemlje. S tem se želi pravzaprav bolj učinkovito izkoristiti strukture v sredozemlju. In zlasti seveda tudi v obdobju leta 2014-2020. Sredozemlje je v krizi, vendar to je pozitiven znak in prihodnost prihodnosti se približujemo s pozitivnimi signali. Upam, da bo tudi uh, Ciper izkoristil pravzaprav svoje šestmesečno predsedstvo, da bo iz, uh, začel uvajati prve korake te uh, makroregionalne strategije za sredozemlje. Hvala lepa. Uh, kolegice in kolegi, zlasti uh, predsedniki političnih skupin, če uh, eh, date svojim kolegicam in kolegom eno minuto na voljo, ti pa želijo v eni minuti predstaviti vsebino petih minut, je to seveda eh, prehuda obremenitev tolmačev. Torej, v eni minuti povejte vsebino ene minute, da to, bo to mogoče tolmačiti. Sedaj pa gospod Paška. Gospod predsednik, gospod podpredsednik komisije, Cipr prevzema predsedovanje Uniji, ko je gospodarska in socialna situacija zelo zapletena. In v šestih mesecih eh, se bo Cipr moral ukvarjati ne samo eh, s svojimi problemi, ampak tudi s problemi Evropske unije in to bo gotovo težko. Gospod Kristof, jaz nam je predstavil prednostne naloge in uh, videti je, da se je Cipr odgovorno pripravil na to predsedovanje. Uh, eh, Cipr si bo prizadeval za okrepitev uh, družbenega in gospodarskega življenja v Evropski uniji. Cipr ima dober geografski položaj med regijo Bližnjega vzhoda, Sredozemlja in uh, preostalo Evropo. In upam, da bo komunikacija za to dobro potekala, dobro poznate tudi lokalno situacijo. Mislim, da bi morali to priložnost eh, izkoristiti in pomagati rešiti probleme eh, teh regij. Pri tem vam želim velik uspeh. Naslednji govorec je gospod Klas. Hvala. Pozdravljam predsedovanje Cipra Evropske unije, še posebej. Eh, zaradi eh, zgodovinskega in geografskega pomena te države. Cipr je edina eh, država v EU, ki jo katere del okupira država kandidatka. Turčija ne priznava Republike Cipra in tudi ne izpolnjuje svojih zavez, Eh, na carinskem področju. Eh, kljub protokolu iz Ankare Turčija svoje pristanišča ne dovoli ciprskim ladjam. In to je zelo slabo za Evropsko unijo. EU je vedno govorila, da eh, se bodo pogajanja o pridružitvi Turčije ustavila, če Turčija tega ne bo spoštovala. Zdaj eh, je Turčija celo izjavila, da ne priznava predsedovanja Cipra Evropski uniji, eh, pa se ni nič zgodilo. Evropska unija bi morala nekaj narediti, da se konča ta turška brutalnost. Eh, sicer ne bo imela nobene kredibilnosti in tudi ne bo zaslužila spoštovanja državljanov. Hvala lepa, sedaj pa za ELS poslanec Olbricht. Hvala, panje prezidentče, panje komisažu. Gospod predsednik Cipra, gospod predsednik parlamenta, komisije, pozdravljeni. Želim vas upozoriti na naslednje. Kljub temu, da Cipr eh, prevzema predsedovanje, eh, pa o njem nikdar ne govorimo kot o novi državi članici. Vedno govorimo o novih državah članicah samo, eh, ko imamo v mislih tiste države, ki so bile za železno zaveso. Morda vam to omogoča, da boste gradili mostove in ima to velik političen pomen upam, da boste občutljivi za to vrstne probleme. Eh, vašo zavezo k evropski koheziji eh, sem vzel zelo resno in kot poročevalec za enega od evropskih skladov pričakujem, da eh, se bo do iz tega razvila konkretna pogajanja o večletnem finančnem okviru. Upam, da bo cibersko predsedovanje preprečilo razne delitve med državami, naprimer med tistimi, ki zagovarjajo kohezijo in drugimi, ki zagovarjajo uh, izdatke. To moramo preseči in tukaj potrebujemo tudi več eh, komplementarnosti, eh, kar se tiče našega političnega pristopa. Ne smemo podvajati upravnih bremen osredotočiti se moramo na boljšo porabo. In zato upam, da bo eh, cibersko predsedstvo tako na strani kohezije kot eh, boljše porabe denarja. Hvala lepa za socialdemokrate, gospa Kopa. Mm, gospod predsednik, eh, vsako predsedstvo predstavlja nov izziv. In zdaj začenjamo s ključnim predsedovanjem, glede na odločitve, ki jih bo morala sprejeti Evropska unija za izhod iz krize. E, naj omenim štiri elemente. Omenili ste, da moramo evropskim državljanom pokazati, da lahko izidemo iz krize. E, poleg tega moramo zbuditi upanje v, e, na tisoče mladih, boriti se moramo proti brezposelnosti med mladimi. To mora biti naše skupno prizadevanje in eh, prepričana sem, da boste vi temu pripisali še posebno pozornost. Ko gre za države, za tretje države in za odnose z njimi, eh, naj povem, da so še posebej pomembni odnosi z arabskimi državami, kjer se je zgodila arabska pomlad. Tukaj moramo razumeti, kaj se dejansko dogaja v teh državah. Eh, moramo tudi poznati potrebe eh, njihovega prebivalstva. Eh, zaključiti moramo pogajanja o večletnem finančnem okviru. S tem se bo na nek način zaključilo določeno obdobje. Pod danskim predsedstvom smo bili priče blokadi, zdaj pa moramo peljati naprej eh, nek ključni element za Evropsko unijo in sicer eh, bo tukaj način, kako nadaljevati ključnega pomena. Tudi sama obsojam eh, nespremljivo vedenje države kandidatke in sicer Turčije v odnosih do Cipra. Turčija mora razumeti, da naj jim je to všeč ali ne, Cipr uh, eh, je realnost in Turčija ga mora priznati. Če hoče vstopiti v Evropsko unijo, bo to morala storiti. Mm. Hvala lepa, sedaj pa za liberalce, gospa Jensen. Ciprsko predsedstvo uh, želi Eh, delati tudi na področju eh, proračuna za EU za obdobje 2014 do 2020 in tukaj ciprskemu predsedstvu želim veliko uspeha in sreče, kajti to potrebujete. Nekatere države si želijo manjši proračun, druge eh, si želijo več denarja in vsaka država ima pravico veta, torej tukaj boste morali resnično izkoristiti svoje diplomatske sposobnosti. Če si ogledamo okvir za podporo, podporo uh, revnejšim državam. Uh, tukaj imamo v mislih 80 odstotkov sredstev in tudi tukaj bo potrebna neka rešitev. Eh, komisija bo morala zauzeti bolj proaktiven pristop, več vlagati v transport, energetiko in izobraževanje. Spodbujamo tudi strategijo za rast. In sicer tudi za bolj eh, zeleno gospodarstvo in za manjšo uporabo fosilnih goriv. Finančni okvir Evropske unije lahko eh, postane žrtev tega, ampak zakaj bo tako? Države morajo stopiti skupaj in mi tukaj v parlamentu z novimi pristojnostmi tudi moramo eh, zagotoviti, da bo proces potekal na odprt način in da bodo rezultati dobri za vse. Zahvaljujem se ciprskemu predsedstvu, eh, ker nas skuša vključiti v to. Hvala lepa, sedaj pa za EFD, gospod Salafrakos. Eh, Hvala, gospod predsednik. Eh, spoštovani gospod Kristof, jaz, vaša majhna država se bo morala soočiti s predsedovanjem Evropski uniji, ki bo še posebej težavno glede na trenutno konjunkturo in glede na pomen prioritet, ki ste si jih zastavili v svojem programu. Zaposlovanje mora biti ključna prednostna naloga. Na ta način bomo dosegli bolj povezano Evropsko unijo. To je še posebej pomembno v sredozemlju. Pomeni so tudi odnosi z Bližnjim vzhodom, kjer. Uh, Eh, vsi geopolitični dogodki vplivajo tudi na situacijo v regiji. Vidimo, kaj se dogaja v Siriji, v Iranu. Eh, poznamo konflikte, ki obstajajo, tudi konflikte s Turčijo in tudi to ima lahko velik vpliv na situacijo v sredozemlju. Ciprsko predsedstvo se bo moralo soočiti tudi eh, z ogrožujočim pristopom Turčije in to predstavlja izziv za celotno Evropsko unijo. Cipr je država članica Evropske unije. Ne smemo pozabiti, da eh, je okupirana strani turških oboroženih sil. Upam, da bo Cipr uspešno zaključil svoje predsedovanje. Eh, hvala lepa sedaj za e LS, gospod Hökmark. Um. Gospod predsednik, predsednik sveta osebna svoboda, odprta družba in odprti trg, to so vrednote in temeli, temeli za blaginjo, pa tudi stabilnost, ki jo potrebujemo. To je ključnega pomena tudi za rast, ki jo potrebujemo. Kjerkoli uh, so na tem področju bile storjene napake, uh, je bila situacija slaba in to mora biti tudi skupno izhodišče za vse nas, za predsedovanje Cipra in za naše delo. Pomembno je povedati, da je tržno gospodarstvo prineslo rast in blaginjo povsod po Evropi. Lahko eh, nekaj povemo tudi o gospodarstvih v krizi pretirano trošenje ni pomagalo, eh, deficit ni pomagal. Zato tukaj potrebujemo rešitev. Druga stvar pa je gotovo ni tržno gospodarstvo povzročilo eh, največjih problemov. Tukaj gre za monopole, za eh, birokracijo in vse to ovira rast. Naša temeljna naloga je, da zagotovimo, da bomo dosegli popolnoma organiziran notranji trg, kjer bo eh, dovolj možnosti za nova delovna mesta, investicije, majhna in srednja velika podjetja. In tako lahko Evropska unija ponovno postane močna. To mora biti tudi naloga vašega predsedstva. To pomeni, da moramo pospešiti reforme notranjega trga, tega še nismo dosegli tako, kot bi bilo treba. Evropska eh, unija je največje gospodarstvo na svetu, ne pa največji trg. Doseči moramo tudi večjo stabilnost eh, bank, nadaljevati moramo s širitvijo in to so največje naloge za vaše predsedstvo. Veselim se že rezultatov. Hökmark. Gospod Hökmark. Kolegica Beres bi vam rada zastavila vprašanje. Gospa Beres, prosim. Eh, Spoštovani kolega, ali ste brali pogodbo Evropske unije, kajti v pogodbi ne govorimo o e, tržnem e, gospodarstvu, temveč govorimo o socialnem tržnem gospodarstvu. Govorili ste o vrednotah in demokraciji in to mora biti seveda del te socialne komponente v e, kolektivnih pogajanjih e, in tako naprej. E, o tem očitno nič ne veste. Ko govorite o monopolu, ali razmišljate tudi tudi o eh, zasebnih monopolih, ki lahko pač eh, uničijo države kot eh, Goldman Sachs v eh, Grčiji. Eh, očitno eh, imamo pravzaprav tudi neko podobo o eh, notranjem trgu, ki vključuje seveda tudi eh, davčno eh, harmonizacijo, socialno harmonizacijo. Hvala. Draga kolegica. Hvala, ker ste mi dali priložnost, da še razširim svoje sporočilo. Prvič, kakršnikoli monopoli so slabi in škodljivi za naše gospodarstvo. Upam, da se boste glede tega strinjali z mano. Vsi monopoli, tako javni kot zasebni, so slabi. In naš cilj je dobro delujoče, tržno gospodarstvo, ki bo vsakemu prineslo priložnosti, da ponuja nove alternative. Druga stvar, ki je pomembna. Tržno gospodarstvo je socialno. Kjerkoli imate investicije, nova delovna mesta, boste priče tudi socialni varnosti in to je način, kako moramo nadaljevati. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Sedaj za socialdemokrate gospod Ferm. Gospod eh, predsednik, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Zelo se veselimo ciprskega predsedovanja svetu. Kot uh, vodja skupine v proračun oziroma v odboru za proračun uh, se tudi ukvarjam s pogajanji o proračunu in vse bolj jasno postaja, da eh, so določene netoplačnice stopile v pakt, oblikovale nek pakt in to bo vplivalo na politike. Zdaj se govori predvsem o varčevalnih politikah, vendar pa, če močne države ne bodo podprle revnejših, eh, potem ne bomo izšli iz krize, revne države pa morajo bolje upravljati svoje vire. Ne moremo izhajati iz nacionalnih eh, proračunov, če govorimo o uh, javnih uh, storitvah, javnih izdatkih. Spoštovani uh, kolega, lahko govorite malo počasneje ker prihaja do problemov pri tolmačenju. Torej, eh, strateško pomembno je, da podpremo eh, evro in da podpremo usklajen notranji trg. Če bomo dopolnili notranji trg eh, na področju infrastrukture, raziskav in razvoja, bomo to lahko dosegli kakšno strategijo bomo izbrali, ko imamo toliko različnih držav in toliko različnih ureditev. E, to bomo morali še uskladiti v Evropskem parlamentu. Naslednji govorec je gospod Davis. Hvala, gospod predsednik. Samo eno stvar bi izpostavil. Eh, predlogi glede skupne ribiške politike eh, določajo ehm, za cilj tudi obnovo staležev. Vendar pa so te stvari zastale v svetu. Svet zavrača to, da bi stvari peljal naprej. Ne strinja se z interpretacijo pogodb. Obstajajo argumenti na obeh stranih in to lahko rešimo samo s pogajanji vendar pa do pogaja ne prihaja. In ta trenutna ustavitev postavlja eh, pod vprašaj oziroma ogroža vse, kar smo že dosegli na področju reforme skupne ribiške politike. Sprašujem vas in prosim vas, gospod predsednik, da eh, zagotovite, da eh, se bodo pogajanja med svetom in parlamentom o tem področju ponovno začela. Ne prosim ciprskega predsedstva, da najde rešitev za to, ampak da eh, bi ponovno začeli s pogajanji, na katerih bi potem lahko našli rešitev. Hvala lepa, sedaj pa Mario Mauro. Dankšener, president. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod eh, predsednik Kristofijas, mediji v moji državi so, za, so me prosili, da podpremo Cipr, oziroma smo jo vprašali, ali bomo podprli Cipr, če tudi je predsednik komunist in jaz sem odgovoril, ja, prav zato, ker je predsednik in komunist, ki so ga izvolili lastni državljani. Demokracija pa je temeljna vrednota Evrope. V Evropi volimo demokratično. Evropsko unijo ste prosili, da ne izvaža svojega modela demokracije. Z vami se strinjam. Ne želimo izvažati demokracije, želimo biti dokaz demokracije. In mislim, da lahko demokracijo dokažemo tako, da Turčiji povemo, da ni prav, da je zasedla severni del Cipra. Prav je, da povdarimo, da morajo prebivalci Cipra sami najti rešitev. Dokaz demokracije je tudi to, da državam eh, Severne Afrike pravimo, da ne bi bilo prav, če bi recimo Egipt uvedel šariatsko pravo za 10 milijonov uh, egipčanskih koptov pravimo tudi, eh, da ni prav, da zaradi običajev prihaja do uh, pohabljanja eh, žensk v prihodnih mesecih, gospod predsednik, vas bodo čakali veliki izzivi, ker ste komunist, boste želeli pomagati delovni sili pri tem eh, pa se boste morali osredotočiti na banke, ki so zagotavo imele negativno vlogo pri povzročitve te krize. Vi boste najbrž v prihodnih mesecih nekoliko manj komunista, mi pa bomo v veliko večji meri eh, prebivalci Cipra. Hvala lepa, gospod Mauro. Gospod Ivan. pentru că v ați asumat public angajamentul de a susține. Gospod predsedujoči, gospod predsednik Kristofijas, hvala lepa, da ste dejali, da boste podprli Romunijo in Bolgarijo pri pristopu v šengensko območje. Res je, da je Evropa v zelo težavnem trenutku. Potrebujemo več Evrope, potrebujemo več solidarnosti, potrebujemo davek na finančne transakcije in potrebujemo večletni finančni okvir. Gospodarska rast je naslednji pomemben cilj, boj proti brezposelnosti med mladimi, ustvarjanje delovnih mest. Hkrati pa potrebujemo v Evropi več demokracije in pa ohranitev evropskih vrednot in pa evropske demokracije v Evropskem parlamentu že dva dni obstaja neka histerija glede demokracije v Romuniji, tudi danes eh, v tej dvorani je bilo to ponovno izpostavljeno, ampak ko je šlo za Berlusconija ali pa za Mačarsko, ko je šlo za zagovarjanje demokracije v Italiji in pa na Mačarskem, pa je ta parlament enostavno podprl ukrepe, ki so bili sprejeti. Vaša naloga je, da nadzorujete spoštovanje demokracije v Evropi. In prepričan sem, da ste bili priča tudi eh, dogodkom deponte v preteklih dveh tednih. S tem je bila zagotovljena večja svoboda medijev. Hvala lepa. Besedo ima gospa Ojoland. Hvala, gospod Kristofijas. Eh, eh, želim vam uspešno predsedovanje. Eh, to pomeni, da boste ukrepili tudi odnose s sosedami Evropske unije. Upam, da tesne vezi med Ciprom in Rusijo ne bodo postale ovira pri naslavljanju slabe situacije človekovih pravic in pa vladavine prava na drugi strani meje Evropske unije. E, sama sem e, poročevalka za omejevanje viz za ruske uradnike, ki so vpleteni v primer Sergeja Magnitskija in e, pozivam Cipr, da spreme naše, naša priporočila za boj proti korupciji. Dobro, dobri sosedski odnosi ne temelijo samo na diskretnosti, ko gre za kršitve človekovih pravic. Vi imate dober uh, konstruktiven dialog s, s Kremljem in uh, upam, da boste to izkoristili tudi pri zagovarjanju človekovih pravic v Evropski uniji. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Girk. Elnekur, minister Elnekur, biskup Šur, Kepišalet. Hvala, gospod predsednik. Eh, spoštovani člani, v zadnjih minutah smo slišali prispevke, ki me napeljujejo na to, da eh, zaključim, da bo najtežja naloga proračun za obdobje 2014 do 2020. Naj povem samo nekaj o načrtih za proračun v zvezi s kohezijo. Nesprejemljivo je, da se zmašajo sredstva za kohezijo. To je ena najpomembnejših politik evropskega sodelovanja. In vidiki, ki so bili izraženi, so še posebej pomembni, bolj kot kdajkoli prej. Če ne bomo storili kaj za eh, zmanjšanje razlik med evropskimi državami in regijami, eh, potem nas to ne bo vodilo eh, nikamor. Ne smemo izpred oči izgubiti dolgoročne perspektive smo v zelo težkih eh, pogojih in tukaj potrebujemo solidarnost, ki je ključnega pomena za rešitev naših težav. Če si ogledamo sredstva za kohezijo, vidimo eh, števila neravnotežja. Ni spremljivo, da eh, bodo države kot Mačarska priče zmanjšanju podpore in to precej. če si ogledamo krizo, eh, se moramo z njo ukvarjati s številnimi instrumenti, eh, povečati moramo število delovnih mest in zagotoviti rast. In upoštevati je treba oboje, oba pristopa. Če bi ciprsko predsedstvo tukaj kaj doseglo, bi bil to velik uspeh. Eh, prosim vas, zauzemite se za solidarnost in za kohezijsko politiko. Hvala. Najlepša hvala, kolega. Sedaj pa ima besedo gospod Ertuk. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod predsednik Kristofijas, čestitam vas, vam za prevzem eh, predsedovanja in vam želim veliko uspeha pri uresničevanju nalog v teh težavnih časih. Gospod predsednik, zelo si boste morali prizadevati za ustvarjanje rasti in pa novih delovnih mest v Evropski uniji. Zelo se že veselimo vaših konkretnih predlogov eh, glede boja proti brezposelnosti med mladimi. Evropski parlament eh, vas bo pri tem podprl. Pomembna prednostna naloga so tudi pogajanja o večletnem finančnem okviru. In pravilno ste povedali in zato vam čestitam, da je potrebno financiranje čez evropskih omrežij povezati z povečanjem finančnih sredstev iz Evropske unije. Prosim, da se odločno v svetu zauzamete za predlog financiranja, ki ga je podal Evropski parlament. To bi koristilo tudi vaši državi, gospod predsednik, recimo vaše pristanišče Limasol ali pa eh, vaše letališče v Larnaki. Potem pa je tukaj še eh, cestni eh, projekt med Nikozijo in Limasolom. Ko govorimo o Cipru, govorimo tudi o problemu, ki je bil danes že nekajkrat omenjen. Gospod predsednik, kaj lahko pričakujemo? Kaj lahko pričakuje Evropska unija, če ne bo prišlo do rešitve na Cipru? Po 30 letih brezplodnih pogajanj je to bolj verjetno kot kdajkoli prej. Hvala lepa, gospod Van de Kamp. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Kot nizozemski krščanski demokrat želim predsedniku Cipra veliko uspeha pri opravljanju te težavne naloge. Predstavljate majhno državo, tudi sam prihajam iz majhne države in zaradi tega je vedno velik izziv delovati v krogu velikih osebnosti, kot so Sarkozy, gospa Merklova, gospod Šulc tukaj v Evropskem parlamentu. Strinjam se s tem, da se morate osredotočiti na bistvene cilje. Malo časa imate, veliko pa je ciljev, ki jih je potrebno doseči. Beseda Solidarnost je ključnega pomena. Veliko dela bodo morale upraviti države članice same, Evropska unija pa se mora osredotočiti na temeljne vidike. Seveda je potrebno obvladati krizo, poglobiti notranji trg, to je bilo že omenjeno. Potem je pomemben več, večletni finančni okvir, ki je bil tudi že večkrat omenjen. Varčevanje, pa ste rekli v uvodu, prizadene navadne državljane Evropske unije. Zaradi tega moramo biti odgovorni in previdni. Kolega je že omenil eh, tudi azilno politiko. Veliko upate, da boste dosegli v prihodnih mesecih. Gospod predsednik, prosim, da prisluhnete tudi stališču Evropskega parlamenta. Seveda, so pomembne odločitve sveta, evropski patent, Schengen in uh, Evropski svet in Evropski parlament sta trenutno v sporu na teh področjih. Upam, da boste vi kot predsednik sveta spoštovali mnenje Evropskega parlamenta in ga uspeli tudi nadgraditi. Turčija je bila danes tudi že večkrat omenjena. Situacija je zapletena tudi glede na odnose med Turčijo in Ciprom. Želim vam veliko uspeha in naj. Citiram Sokrata, upam, da bo Evropska unija po vašem odhodu boljša, kot je bila prej. Hvala lepa tudi za ta citat Sokrata. Sedaj pa ima besedo gospod Vigenin. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Kristofijas, rad bi vam čestital za dobro in ambiciozno agendo pa tudi za izrek solidarnosti z najrevnejšimi državljani Evropske unije. Lahko vam zagotovimo, da bodo evropski socialisti storili vse, kar lahko, da dosežemo te cilje. Hvala lepa tudi, da ste podprli članstvo Bolgarije in Romunije v šengenskem območju. To je za nas zelo pomembno. V ciprškem predsedstvu vidim določen simbolizem. Na vrhu Evropske unije bo država, ki je mogoče v geografskem pogledu na obrobju Evropske unije. To je tudi zelo majhna država, ki bo vodila Unijo 500 milijonov državljanov. Mislim, da je to edinstvena lasnost Evropske unije, ki jo moramo izkoristiti v prihodnih mesecih. Pokazati moramo, kaj smo dosegli z eno izmed zadnjih širitev Evropske unije. Mislim, da imate še eno prednost in sicer eh, bližino južnemu sredozemlju. Tem državam moramo zagotoviti podporo, podporo razvoju gospodarstva, demokracije in pa tudi socialnemu razvoju, ki je v središču uspeha našega pristopa do teh držav. Pa še eno vprašanje se tukaj pojavlja. Razdeljena država naj bi povezala države članice, ko gre za večletni finančni okvir. To je velik izziv. Gospod Kristofijas, storimo vse, kar lahko, da bi dosegli uspešno širitev v prihodnem večletnem finančnem okviru in upam, da bodo pogajanja potekala tudi o pridružitvenem sporazumu. Hvala lepa, gospod Figen in gospod eh, Kukan. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi pozdravil predsednika Kristofijasa tukaj med nami, rad bi se mu zahvalil za njegovo predstavitev. Ciprško predsedstvo je predstavilo svoje prednostne naloge. Evropska unija želi biti bližje svojim sosedam. Tukaj govorimo predvsem o, oziroma govorim predvsem o vzhodnem partnerstvu in pa o državah v južnem sredozemlju. Logično je, da je temu tako in sicer zaradi geografskega položaja Cipra. Mislim, da bi ciprško predsedstvo moralo slediti danskemu predsedstvu in eh, njegovim prednostnim nalogam glede eh, širitve Evropske unije. Mislim, da bi morali nadaljevati z eh, postopkom pridruževanja. Cipr bi se moral osredotočiti na teme, ki so povezane z izvajanjem reform, še prav posebej, ko gre za boj proti korupciji in pa nekaznovanju. Številne države na Balkanu so žrtev teh dveh pojavov. In če bi se s, temi, s tema težavama soočili, bi to prispevalo k boljši Evropi. In to je tudi ena izmed prednostnih nalog ciprškega predsedstva. Vemo, da ima situacija na Balkanu neposreden vpliv na varnost v Evropski uniji. Pričetek pogajanj z Črnogoro, status kandidatke za Srbijo, pričetek pogovorov z voditelji Bosne in Hercegovine, vse to so dejavnosti, ki so postavile trdne temelje. Ti pa bodo oskočna deska za prihodne širitve vaše predsedstvo bi si moralo prizadevati na teh področjih, kajti zaustavitev širitve bi lahko imela zelo negativne posledice. Želim vam vso srečo pri izvajanju vašega ambicioznega načrta. Hvala lepa, kolega Kukan. Sedaj pa je na vrsti naša kolegica Papadopolo. Gospod eh, predsedojoči, dragi kolegi, V svoji dolgi zgodovini je bil Cipr večkrat okupiran, ampak uspel se je osvoboditi. Leta 1960 in leta 2004 je z velikimi prizadevanji postal eh, član eh, Evropske unije, leta 2008 pa tudi eh, članica evrskega območja. Čeprav je Cipr majhna država in deloma tudi okupirana država za strani Turčije, se je pripravljena soočiti z številnimi problemi, z krizo vrednot, z finančnimi težavami, z gospodarskimi težavami in prepričani smo, da bo Cipru uspelo, kajti Cipr ima na voljo eh, človeške vere, eh, na voljo ima eh, pripravljenost pomagati in pa vzdržljivost. To je država, ki se zauzema za rast in pa za solidarnost tudi od Evropske unije pričakujemo večjo solidarnost. Evropska unija mora v večji meri eh, spoznati pomembno vlogo Cipra kot posrednika v sredozemlju. Če Turčija ne bo spremenila svojega odnosa do Cipra, potem eh, moramo blokirati eh, pristop Turčije k Evropski uniji, kajti mi smo Združena Evropa. Hvala lepa, kolegica Teoharus. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo sem ponosna na to, da je moja domovina prevzela predsedovanje Evropskemu svetu. Zahvaljujem se predsedniku Kristofijasu za njegov eh, zelo dober uvodni govor, ki, v katerem je predstavil prednostne naloge ciprškega predsedstva. Gre za večletni finančni okvir, pa tudi za humanitarne probleme, kot recimo za pomoč eh, najbolj zapostavljenim v družbi. Spoštovani kolegi, gospod Watson, mogoče je Cipr razdeljen. Vendar pa, kljub temu, da je Cipr razdeljen, to ni njegova lastna krivda to je krivda Velike Britanije, ki pa je še zmeraj prisotna na našem otoku in sicer zahvaljujoč vojaškim oporiščem. Cipr je torej razdaljena država. Odgovornost eh, pa v veliki meri nosi turška vojska. Rada bi se zahvalila predsedniku Šulcu, ker se je jasno odzval na izziv Turčije, ko je šlo za prevzem predsedovanja Evropske unije strani Cipra. Jasno stališče je predstavil Ankari glede Cipra, glede njegove razdeljenosti in tako naprej. Tudi mi kot Evropski parlament moramo sprejeti jasno odločitev. Takoj moramo prekiniti s postopkom pridruževanja Turčije k Evropski uniji, če ta ne bo spremenila svojega stališča. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Serkas. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod Kristof Jas, eh, želim vam veliko uspeha pri vašem predsedovanju in pri vaših eh, namenih, da si boste prizadevali za bolj pravično in integrirano Evropsko unijo. Eh, strinjam se z vašimi stališči, ki ste jih izrazili v govoru. Potrebujemo bolj zdravo gospodarstvo in tudi bolj zdravo družbo. Ne bo zdravega gospodarstva, če bo prebivalstvo bolno oziroma če družba ne bo zdrava. Eh, če ne bo zdrava zaradi nesolidarnosti in podobnih težav. Zdaj smo v zgodovinskem trenutku in eh, vaše predsedstvo je lahko veliko predsedstvo, zato vam želim eh, veliko uspeha. Na mizi imate številne pomembne dosjeje, naprimer o ehm, selitvah delavcev v druge države, potem direktivo o začasnih delavcih na tisoče delavcev je, ki jih ne smemo pustiti same v težavah zaradi globalizacije. In upam, da uh, se, si boste za to prizadevali z vso zavezanostjo, ki ste jo danes izrazili. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa je na vrsti gospod Kelam. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Cipr za mene predstavlja zgodovinski in kulturni čudež. Rimljani, Perzici, eh, Britanci in drugi so vladali temu otoku. Ampak Cipr je preživel in prebivalci Cipra so obdržali svojo identiteto. So odprti, velikodušni in prijazni. Sedaj se prečenja zgodovinsko predsedstvo in zato se moramo spomniti besed predsednika Baroza. Lahko nam uspe, ampak le, če ne bomo krivili drug drugega, ampak se osredotočili na skupne naloge. Ena izmed prvih skupnih nalog Cipra bi morala biti ponovna vzpostavitev zaupanja med svetom in parlamentom. Pred nedavnim je bil Evropski parlament izključen iz odločitve, ki je bila sprejeta glede eh, Schengna. Pretekli teden se je svet odločil, da bo samovoljno spremenil določene dele zakonodaje o evropskem patentu. Kako lahko sodelujemo v Evropski uniji, če ena izmed inštitucij ne spoštuje vloge druge inštitucije? Naslednja pomembna naloga je eh, zaokrožitev notranjega trga. Ta je že dovolj star, da ne potrebuje več eh, varuhov pozivam ciprško predsedstvo ne le, da nadaljuje z poglobitvijo notranjega trga, ampak da predstavi konkreten program za zaokrožitev notranjega trga z obvezojočo časovnico za odstranitev vseh nadaljnih okvir. Poleg tega moramo spodbujati tudi digitalni notranji trg. Ta mora biti ključ do rasti in zaposlovanja v Evropski uniji in še moj zadnji argument. Nespremljivo je, da je del uh, države Cipr zaseden strani države kandidatke za pristop k Evropski uniji. To je situacija, ki jo moramo nujno spremeniti. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Flašikova Benova. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podobno kot drugi kolegi bi vas tudi sama rada pozdravila tukaj v Evropskem eh, parlamentu. Gospod Kristofijas, želim vam veliko uspeha pri vašem predsedovanju. Mislim, da so odkrite razprave vedno najboljši način za vzpostavitev dobrih prijateljskih odnosov. Velik del vašega programa se osredotoča na boj proti krizi. Gospod predsednik, zanima me, kako gledate na dve pomembni orodi za boj proti krizi. In sicer govorim o odpravi davčnih oaz in pa o e, fiskalni konsolidaciji. To vprašanje zastavljam, ker eh, vaša država pričakuje pomoč iz sklada za reševanje in eh, naše države eh, bodo morale prispevati za rešitev oziroma za pomoč Cipru. Prihajam iz države, v kateri je povprečna plaža nižja od 800 evrov in zato se moram zagovarjati pred svojimi voljivci. Najlepša hvala. Gospod Böge, predsednik Kristofijas, ciprškemu predsedstvu želim veliko uspeha in sicer v interesu Evropske unije. Majhne države so pogosto zelo spretne pri predsedovanju Evropski uniji. So tudi bolj naklonjene Evropskemu parlamentu. Prvi pogovori z gospodom Maurojanisom eh, glede večletnega finančnega okvira so zelo obetajoči. Rad bi opozoril tudi na pogovor v ponedeljek, ko je šlo za tesno oziroma za obljubo tesnega sodelovanja pri večletnem finančnem okviru in pa za spoštovanje pristojnosti, ki jih je eh, parlament eh, dobil za Lizbonsko pogodbo. To seveda pozdravljamo. Naj še enkrat povdarim, da je za nas eh, v tej razpravi še zmeraj ključnega pomena poročilo izrednega eh, odbora. Spoštovati moramo strategijo 2020, potrebujemo lastna finančna sredstva Evropske unije in ustrajamo pri enotnosti proračuna. Pripravljeni smo tudi na intenzivna pogajanja. preden bo predstavljen predlog večletnega finančnega okvira. Želimo namreč podpreti ta predlog, ne pa obravnavati eh, predloga, ki ga bomo morda morali do konca leta zavrniti. Želim vam veliko uspeha. Najlepša hvala, gospod Böge. Sedaj pa gospa Estrela. Najlepša hvala, Gospod predsedojoči, predsednik Kristofijas, želim vam vse dobro pri vašem predsedovanju svetu. Vaše delovanje bo ključnega pomena. Lansko leto smo sprejeli pomembne odločitve v parlamentu, parlament je bil odločen, svet pa se ni odzval na naše predloge. Svet ni bil pripravljen na nadaljevanje dialoga, na sprejem uravnotežene rešitve v korist evropske družine. Kriza je sedaj izgovor, da ne govorimo o pomembnih temah, kot recimo o porodniškem eh, dopustu. Za banke imamo denarja dovolj, za državljane Evropske unije pa ne. Evropska družba se srečuje z staranjem, pa tudi z velikimi gospodarskimi in finančnimi problemi. Upam, da bo Cipr našel rešitev za te probleme. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Estrela. Sedaj pa ima besedo gospod Gariga Poledo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, spoštovani gospod Kristofijas, eh, kolega iz vaše politične skupine eh, je bil moj prijatelj in je že pokojni. Ne strinjamo se o številnih stvarih, o, ne, o eni pa se. Evropski kohezijski sklad je gonilo rasti, strukturni skladi so gonilo rasti in Evropski svet zdaj meni isto. 55 milijard je namenjenih za eh, strukturne sklade oziroma se bodo preprogramirali. To se zdaj imenuje pakt za rast. Gospod eh, premije, eh, ne bo pa strukturnih skladov in ne bo pakta za rast, če ne bo dovolj plačil. In zdaj v proračunu skupnosti plačil ni dovolj, da bi izvedli tako preprogramiranje strukturnih skladov. Eh, gospod premijer, tega ni zato, ker nismo bili uspešni pri posvetovanju o proračunu novembra 2011. Parlament in svet se o tej zadevi nista mogla dogovoriti. Za proračun za leto 2013 pa kaže še slabše, kajti Evropska komisija uh, si želi 6,8 odstotne rasti, vi pa govorite o 2,9 odstotkih. Uh, Želimo vedeti, kako boste vi v času vašega predsedovanja združili tako različni stvari, kot sta mnenji komisije in parlamenta ter držav članic na drugi strani. Hvala. Ja, kolege, Gospod kolega, boste sprejeli modri karton gospoda Rübiga. Gospod Gariga Poledo, sprejemate modri karton. Gospod Rübig. Ja, rad bi se zahvalil gospodu Garigi Poledu, kajti vprašanje eh, evropskega proračuna v prihodnosti je za nas ključnega pomena. Gospod Gariga Poledo, kaj menite o nacionalnih proračunih, ki se vsako leto sprejemajo v državah članicah? Ali menite, da bi moralo biti zvišanje teh proračunov uh, ključnega pomena tudi za zvišanje proračuna Evropske unije? Gospod Gariga Poleda. Eh, senjor Rubik, ste... Gospod Rubik, vi prav tako dobro kot jaz veste, da so stališča v svetu v tem trenutku glede proračuna za leto 2013. Eh, različna, eh, razlikujejo se tudi od stališča parlamenta brez uh, dovoljšnih plačil uh, ne bo mogoče izpolniti niti zavez, ki jih je svet uh, sprejel v okviru s, uh, svežna za rast oziroma pakta za rast. Zato moramo tukaj odigrati ključno vlogo, ne samo glede finančne perspektive, ampak tudi glede proračuna za leto 2013. Brez uh, deblokade tudi ne bo pakta za rast in zato mislim, da je vloga predsedovanja Cipra tako pomembna. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj gremo na sklop Catch the Eye. Več kot deset poslancev se je prijavilo na besedo in zaradi časovne stiske ne bom mogel dati besedo vsem, ker imamo še eno točko na dnevnem redu pred glasovanjem, zato vas prosim za razumevanje. Prvi ima besedo gospod Komucakos. Najlepša hvala. Gospod eh, predsedujoči, gospod predsedujoči svetu. Cipersko predsedovanje je nekaj enkratnega za nas, kar zahteva od nas zelo veliko truda, še posebej, ker doživljamo zelo, zelo globoko krizo v Evropi in to je veliki izziv za vas. Združena Evropa in solidarna Evropa mora najti svojo pot, mora najti svojo dušo in zopet vzpostaviti zaupanje med državljani. Upam, da bo ciprsko predsedstvo lahko prispevalo k doseganju tega cilja. Gre za izzive, ki so bistvenega pomena in ki zelo vplivajo na evropske inštitucije. Zato vas prosim, da ste odločni in mm, da se nam pridružite na tej poti. Najlepša hvala, gospod Čaba Sandor. Najlepša hvala. Želim veliko sreče ciprskemu predsedstvu, čeprav ima pred seboj zelo težko nalogo. Rad bi izpostavil probleme, ki so zelo pomembni za nove države članice in to je uporaba kohezijskih eh, sredstev, ki smo jih skrčili. Na Mačarskem v moji domovini imamo zelo poseben teža, problem, kaj ti. 20 do 30 odstotkov teh sredstev se na mačarskem izgubi. Zato je zelo pomembno, da poleg zgornjega praga spostavimo tudi spodnji prag. Dansko predsedstvo je tukaj storilo že nekaj korakov, zato prosim cibersko predsedstvo, da. da v komunikaciji sporoči, da je nesprejemljivo, da izgubimo 20-30 odstotkov teh sredstev. Ivo Vajgar. Gospod predsednik, čestitam vam za vaš nastop in za vašo modrost, ki ste jo izpovedali tudi s tem, ko ste nam rekli naj ne izražamo svojega razumevanja in svojih receptov za reševanje krize. gotovo je da bomo od cipra pričakovali veliko ko gre za krizno področje bližnjega vzhoda vi ste mu blizu in ga razumete boljše kot mi. ciper ima izvrstno diplomacijo nekaj časa jo je vodil tudi moj spoštovani kolega eh, eh, kazolidis ki je danes nekoliko rekel bi preostro in nepravično reagiral na govor našega vodje eh, gospoda grahama watsona. Eh, gospod predsednik zagotavljam vam da ne odobravamo eh, nastopa in pozicije turčije do ciprskega predsedovanja vendar bi pa tudi turčija verjetno eh, zastopala bolj razumna stališča če bi mi bili bolj odpriti do nje. na koncu bi samo še rad vas prosil kot majhna država storite nekaj v svojem predsedovanju za evropsko perspektivo makedonije. voorzitter Eh, cyprus houdt de traditie van de apostelen paulus en. Cyper ohranja našo tradicijo in mi vam izražamo vso podporo glede turške invazije vašega otoka. Ne smemo pa biti preveč odvisni od Putina, čeprav se je eh, to gibanje začelo v Rusiji. Če jim ponudimo prst, zahteva celo roko. Vendar pa vprašanje, ki je pomembno, se glasu, glasi. Kaj se dogaja z bankami na Cipru? Kako je mogoče, da je toliko bank zašlo v težave? v tej državi. Je to samo zaradi vaše povezave z Grčijo. Želim vam veliko uspeha med vašim predsedovanjem. Najlepša hvala. Ja, Rossi. Gospod Rossi. Grazie presidente. Cipro è la spina nel fianco dell'Europa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Cipr je trn v peti v Evropski uniji kajti Evropska unija ne dopušča turške invazije na tem otoku, ampak jo celo tudi financiramo. In eh, zaradi tega veliko ljudi izgubi življenje na severnem delu otoka, celo maše niso dovoljenje, zasegli so premoženje in nepremičnine. Zato upam, da bo ciprsko predsedstvo zauzelo trdno stališče proti tej invaziji in zaščitilo prebivalce. Gospod predsedujoči, srčno upam, da boste resnično lahko storili veliko za vašo državo in za vaše državljane. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Prons. Najlepša hvala. Govoričenje o rasti in o delovnih eh, mestih ne bo dovolj za to, da jih zagotovimo. Če želimo, da določene države ostanejo v evroobmočju, jih moramo zaščititi pred njim. Naša politika samo še spodbuja brezposelnost. Soočamo se tudi z demografskimi spremembami in zahteva od nas rešitve in odzive. Kakšni so ti odzivi? Mi imamo zelo obsežno imigracijsko politiko in spuščamo v Evropsko unijo različne državljane tretjih držav, ki izhajajo z različnih eh, ozavirskih in etničnih ozadij.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 Cipr ima sedaj eh, predsedstvo Evropske unije, ko razpravljamo o zelo pomembnih vprašanjih, ko razpravljamo o večletnem finančnem okviru. Strinjam se s tem, da moramo sprejeti učinkovit proračun, ki bo pravičen, ki bo spodbujal rast in zaposlovanje še posebej za mlade. Da pa to dosežemo, lahko moramo zagotoviti finančna sredstva, še posebej za tiste politike, ki spodbujajo konkurenčnost in rast, kot tudi kohezijsko in inovacijsko politiko. Sam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 boljša Evropa je slogan ciprskega predsedstva v naslednjih šestih mesecih. In to je sen naših evropskih državljanov, vendar pa jih skrbi finančna in gospodarska kriza. Najhujši del naj bi bil že za nami, vendar pa realnost kaže na drugačno situacijo. Večina prednostnih nalog ciprskega predsedstva bo zasenčeno z reševanjem bank. Mi moramo verjeti zagotovilom ciperskega predsedstva, da reševanje njihovih bank ne bo vplivalo na njihovo predsedovanje. Vendar pa bo to verjetno povzročalo težave za večletni finančni okvir 2014-2020. Cipr se zauzema tudi za pomorsko politiko in varnost na morjih v svojem predsedovanju, vendar pa imamo 27 držav, ki imajo skupno uh, usodo in če se ta ladja potopi, bomo trpeli vsi. In še zadnji, gospod Gej Mičel. Najlepša hvala. Gospod Baroso je včeraj dejal, da je dokapitalizacija bank v eh, Združenem kraljestvu predstavljala 4,9 odstotka BDP-ja, v Grčiji pa štiri, več kot 4 milijarde evrov. Vendar pa smo v tej situaciji vsi skupaj, ne samo evroobmočje in Združeno kraljestvo, ampak celotna Evropska unija. Zato si moramo pomagati in se podpirati. Sedaj vlagamo vse upe v ciprsko predsedstvo, ki je mala država in potrudili se bomo, da bomo dosegli eh, medsebojne povezave in pomoč berlinskega zidu ni več, deset novih držav članic je spremenilo Evropo. Če bomo skupaj prebrodili to krizo, bomo rekli, da je bilo to zlato obdobje. Ne popustite, prosim, pred temi pritiski za medvladnost. Želite sprejeti modro kartico Viki Ford? Najlepša hvala, gospod Mičel. Verjetno se strinjate z nami, da je pomembno, da komisija poda zelo jasna stališča. Samo nekaj pripomb glede Barosovih izjav glede 640 milijard eh, funtov za reševanje bank. Naj vas spomnim na to, da je 30 milijard eh, funtov šlo za reševanje irskih in nizozemskih bank in da se je Združeno kraljestvo tudi zazima za reforme v bankah, vendar pa je komisija popustila pod pritiskom nemških in francoskih bank želimo zaščititi naše davkoplačevalce, vendar pa bo zaradi načrta komisije to nemogoče. Res je, da je korenita reforma prednostna naloga tega predsedstva Gay Mitchell. Gospod predsedujoči, res se strinjam s tem, da je to potrebno in verjetno se je moja predhodnica tudi spomni tega, da naša mala država uvozi iz družnega kljastva dosti več, kot ta država izvaža v Brazilijo in Kitajsko in v druge države skupaj. Najlepša hvala. Sedaj je konec tega sklopa Catch the Eye. In sedaj damo besedo komisiji in svetu. Gospod komisar Ševčevič. Kristofija, sir. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Ta razprava jasno kaže na to, da je program, ki ste ga predstavili, zelo veliko potezen. Vaše predsedstvo se bo moralo soočiti z velikimi izzivi na ekonomskem in političnem področju. Iz razprave je jasno, da bodo prednostne naloge pogajanja o večletnem finančnem okviru, um, ukrepi za reševanje gospodarske krize, ustvarjanje delovnih mest, uh, okrepitev naše monetarne unije in pa tudi spodbujiti potencial enotnega trga. Naj podam nekaj pripomp glede glavnih prioritet še posebej o večletnem finančnem okviru. Po tej razpravi je postalo jasno, da ne gre za proračun za Brusel ali Štrasbur, gre za proračun ki dodaja dodano vredno za naše državljane, za regije in za naše skupnosti načela pametne eh, porabe kaže na to, da več kot 90 odstotkov teh sredstev se pa vrne v države članice, v regije in našim državljanom z jasno dodano vrednostjo, ki prihaja in izhaja iz Evropske unije, kar ni vedno mogoče na nacionalni ravni in v nacionalnih proračunih. Naj boljša investicija je pametna rast in delovna mesta. Ko govorimo o pametni porabi, ne smemo prekoračiti proračuna, ki omogoča spoštovanje naših pravnih obveznosti in za izvajanje projektov, ki so zelo pomembni v času gospodarske krize. Če govorimo o pomembnosti naših 27 držav in kmalo nas bo 28, ne smemo dati prednost določenim politikam eh, in s tem ogroziti kohezijo, kar je zelo pomembno za nove države članice in za tiste države, ki se soočajo z gospodarskimi težavami. Sedanja kriza je dokazala, da potrebujemo več Evrope in pa globjo gospodarsko in monetarno unijo in se omakniti proti politični uniji. Komisija želi najprej napredovati na področju bank in ker zaradi tega nam ni treba spreminjati pogod, poleg tega pa to lahko storimo dokaj hitro. Nuno je, da vzpostavimo zaupanje v evro in v evropsko gospodarstvo. To potrebujemo kljub temu, da. kljub dokapitalizaciji bank in novi zakonodaji je evro območje storilo največ. Na področju notnega trga moramo ravno tako storiti veliko in odpraviti ovire za delovna mesta in za milijarde evrov našega BDP-ja. Zato vlagamo veliko upa v ciprsko predsedstvo, da doseže dogovor do konca tega leta glede predlogov za javna naročila, profesionalne kvalifikacije in tudi glede drugih ukrepov, ki smo jih izpostavili v našem načrtu za rast. Zelo cenim, da pri vašem pristopu o večletnem finančnem okviru poudarite pomembnost enotnega trga in naše gospodarske unije in da spoštujete skupnostni pristop, kar bo vodilo v času vašega predsedovanja. Po naši razpravi je jasno, da je to edini način za uspeh. Gospod predsedujoči, Veliko govornikov je že povdarjal, kako zelo cenijo vaše priprave in vašo odločnost za doseganje uspeha. Komisija bo storila vse, da vam pomagamo pri doseganju vaših ciljev, kajti to bo najboljša novica za evropske državljane. Zato vam želim veliko sreče in veliko uspeha v času vašega predsedovanja. Hvala. Najlepša hvala. Gospod komisar, sedaj pa predajam besedo predsedniku Kristo Fijasu, predsedujemočemu svetu Evropske unije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prijateljice, prijatelji, gospe in gospodje, toplo se zahvaljujem predsednikom političnih skupin za prijazne besede, ki so jih naslovili name in na moje predsedstvo. Ker zadeva priprave na predsedovanje svetu Evropske unije, lahko rečem, da je to izjemno pomemben dogodek za mojo državo. In majhna država bo na ta način prevzela predsedovanje, majhna država, ki ima željo in ambicijo, da brez nacionalnega interesa resnično služi Evropski uniji in da pospešuje interese celotne Evropske unije. Smo majhna država članica Evropske unije, vendar, kot ste mnogi nam zaželeli, tudi mi želimo opraviti delo dobro, tako uh, za dobro naše moje države, kot tudi za dobro celotne Evropske unije. Seveda obstajajo resni problemi pred nami in nekateri pravite, da pesimizem prevladuje v Evropi, ampak to je objektivno pogojeno zaradi eh, gospodarskih držav, finančnih, socialnih držav, s katerimi se sooča celotna Evropska unija, pa tudi države članice. Kako naj se soočimo s temi problemi? Najbolje je to, da se združimo in povežemo. Institucije Evropske unije morajo pri tem zelo tesno sodelovati. V svojem uvodnem delu sem rekel, da ne gre samo za besede, da je besede potrebno podpreti z vsakodnevnimi stiki in razpravami med vsemi institucijami Evropske unije in le na ta način bomo lahko dosegli, kar smo si zastavili kot naše cilje. Za nekatere Eh, zadeve pravijo, da je svet odgovoren, ker se ne premaknejo dovolj naprej za druge. Pravijo, da je komisija tukaj krivec, ampak vsi moramo potegniti v vlak eh, oziroma voz v isto smer. Gre za uh, skupnost različnih držav, različnih interesov v okviru Evropske unije, ampak če imamo poštenega in neodvisnega posrednika, potem uh, leta lahko združi različne politične zamisli in cilje. Sveda, to moramo povezati z večjo finančno disciplino, z rastjo in kohezijo. Mislim, da moramo, če hočemo doseči napredek, biti pošteni in to se mi zdi, da je nekaj novega do sedaj. Če ne bomo pošteni in odkriti eden z drugim, bo naša kriza še bolj globoka. Državljani Evropske unije pričakujejo veliko od mojega predsedovanja, zlasti pa prebivalci celotnega Cipra. Ko je Cipr vstopil v Evropsko unijo, smo pozdravili to kot eh, vključitev majhnega družinskega člana v veliko državo, v veliko skupnost. Če danes ljudje ne vidijo pozitivne prihodnosti, potem uh, je, smo naredili nekaj napak. Tukaj ne zagovarjam nekih komunističnih politik ali pogledov. No, jaz sem, kdor sem in moram reči, da sem ponosen na to, kar sem. Prihajam iz politične stranke, ki že 90 let dela v interesu prebivalcev Cipra, ki dela v interesu demokracije in ki je sodelovala aktivno v boju proti fašizmu. V tem boju smo imeli veliko žrtev in sedaj poskušamo nadaljevati tisto, kar smo z mirnimi sredstvi dosegli, ko smo se odresli kolonializma in tako naprej. Smo torej na prvi bojni črti, ko gre za te napore. Seveda lahko govorim tudi o Sovjetski zvezi, o moji stranki, o Cipru, o sebi, ampak to je popolnoma nepomembno. Pomembno je, da se vedno zauzemam, tako kot moja stranka, za demokracijo. In eh, rezultati našega dela so več kot dober dokaz. Gospod Kasolidis, gospa Harms in mnogi drugi ste poudarjali, da bo naše predsedovanje škodovalo demokraciji na Cipru. No, mislim, da stvari nekoliko popačeno gledate. Pravice prebivalcev Cipra, demokracija na Cipru deluje zelo dobro. Torej, nikar ne bodite zaskrbljeni. Nikar ne verjemite, da bo komunist uničil sedaj Evropsko unijo ali saj škodoval. Ne, poskušali bomo doseči boljšo Evropo za več socialne pravičnosti. To je nekaj, za kar se bom boril seveda vedno v okviru institucionalnih dogovorov v Evropski uniji. Kar zadeva problem Cipra. Naj gospodu Watsonu, s katerim že leta razpravljava o problemu Cipra, povem naslednje. Gospod eh, Watson je član kontaktne skupine in naj mi nikar ne pripoveduje, o čem naj se pogovarjam s Turčjo pogovorite se z Turčijo in jim rečite, začnite se pogovarjati s predsednikom Kristofijasom, kajti to je tisto, česar Turki ne želijo. In s pomočjo načel poskušajmo odpreti to razpravo s Turčijo. Sam bi želel, da me predsednik vlade Turčije sprejme, da se začneva pogovarjati o vizijah, ki jih imava, analizirati v, uh, te vizije, kar bo dobro tudi za turške ciprčane in na koncu konca tudi za Turčijo. Nisem sovražno razpoložen do turških uh, prebivalcev. Ravno obratno, skupaj s Turki, se borim in sem se v preteklosti boril za njihove demokratične pravice. Turčija potrebuje demokratizacijo, potrebuje posodobitev svoje družbe. Obstaja namreč cela vrsta problemov, naprimer eh, človekove pravice pripadnikov kurcne in podobno. Turčija je okupatorka in to je treba povdariti in ugotoviti in načelo Evropske unije mora biti, da obsodimo vsa dejanja Turčije, ki ogrožajo obstoj Republike Cipr, ki je ne samo članica Evropske unije, temveč tudi članica vseh mednarodnih institucij, vključno z Združenimi narodi. Ne moramo torej eh, se sprijazniti s takim ravnanjem Turčije. V petih letih predsedovanja Republiki Cipr si nenehno prizadevam za dialog za Turčijo, da bi našli rešitev za problem Cipra. Ko sem se spustil v volivno kampanjo za predsednika Cipra, ko je bil gospod Janakis moj protikandidat, sem povdaril naslednje. Eden od glavnih razlogov za to, da postanem lahko predsednik Republike Cipr, je to, da trdo delam, da imam veliko stikov z celo vrsto političnih strank, tudi tistih, eh, ki eh, organizirajo ciprske turke. Kajti sem za demokracijo, sem za miroljubno sožitje in za sodelovanje med eh, turškimi ciprčani in grškimi ciprčani. Ne glede na to, za koga gre, ali gre za maronite, za armence, za turke, za grke na Cipru, mi smo pač eh, več kulturna, več nacionalna država. Tukaj ne gre za mednarodno internacionalo ali za nekega komunista. Ne, mi hočemo delati v dobro naše države. Ne Grčija, ne Turčija nima tako iskati na Cipru. In mislim, da smo mi tisti, ki lahko in moramo zahtevati svobodo zase na lastnemu zemlju. Dobre odnose želimo imeti s Turčijo, z Grčijo, z Združenim kraljestvom in z vsemi ostalimi. Mislim, da je treba krepiti te odnose. Svojim prebivalcem sem namreč obljubil, da se bom zauzemal za to. Poleg tega se bom zauzemal za to tudi v imenu te evropske institucije, v kateri danes razpravljamo. Ampak Turčija se enostavno ne odziva na uh, naše pobude. Njihova ekspanzionistična politika, žal moramo uporabiti to besedo, še vedno škodi vsem, ki živimo na Cipru. Ob koncu svojega mandata se ne bom ponovno potegoval za predsednika Cipra, ampak vse do zadnjega trenutka svojega mandata se bom boril za združenje moje domovine, za združenje ali ponovno združenje, tako da bo moja država resnično lahko postala koristna članica Evropske unije. No, ta vroči krompir ali kostan, o katerem smo danes tudi govorili, namreč večletni finančni okvir je seveda ena mojih eh, prednostnih nalog. Tukaj moramo doseči dogovor, vendar v duhu rasti in eh, zaposlovanja. Svobodni trg je seveda nekaj, kar uh, lahko pozdravimo, vendar to ne more biti popolnoma nenadzorovan trg. Konec koncev intervencije na trgu opravljajo, kadar je to potrebno, vlade, ki so demokratično izvoljene v svojih državah. Lahko vam obljubim, da vsa vprašanja, o katerih ste razpravljali, sem si pribeležil. Ne bom se odzval na vse. Predsedstvo si je zabeležilo vse tudi vaše zelo pomembne in koristne predloge, ki jih bomo resno upoštevali v sodelovanju z predsednikom Šulcem, z evropskimi eh, parlamentarci, z predsednikom Barosom. Vsi si bomo prizadevali najti takšne rešitve, ki bodo v največjo korist skupnemu razreševanju evropskih problemov. Najlepša hvala za to, da ste mi prisluhnili. Hvala tudi za vaše predloge, za vaše pomisleke, kot sem rekel, te bomo resno upoštevali. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, gospod in gospodje, za vašo pozornost. Int. Gospod predsednik, hvala vam in pri opravljanju vašega dela, ki je politično zelo odgovorno, vam želimo veliko uspeha in se veselimo. Uh,